v skladu s pogodbo in členom 17 uredbe. Zaželim ji toplo dobrodošlico in zažim se najbolje veliko sreče na zaslišanju. V odboru za ribištvo so prisotni tudi poslanci iz odbora za transport, ki bodo dobili besedo ob koncu. To zaslišanje je prenašano v živo po internetu na spletu Evropskega parlamenta. sekretarjat je pred sejo že razdelil razložitev poteka tega zaslišanja. Smatram, da vsi dobro poznate pravila tega zaslišanja, vključno z gospoda Manaki, zato teh pravil ne bom ponavljala. Povedala bom samo, da bom zelo stroga glede časovnega okvira. Gospa Damanaki je že v pisni obliki odgovorila na vprašanje našega vprašalnika, ki smo ji ga poslali. Te odgovore so dobili vsi poslanci v različnih jezikih. Preden damo besedo gospe kandidatki, koordinatorjem političnih skupin, preostalim poslancem, bom na položaju predsednice povedala naslednje gospe Damanaki. Gospa Damanaki, kot veste, vprašalnik ne vključuje veliko specifičnih vprašanj v zvezi s poslovnimi področji vsakega posameznega komisarja. Glede na to, da nismo imeli eh, veliko možnosti za zastavljanje konkretnih vprašanj in glede na to, da je Lizbonska pogodba stopila v veljavo pred kratkim, smo se odločili za to, da se bomo osredotočili na institucionalna vprašanja še posebej, ko gre za odnose z Evropskim parlamentom. Odgovori, ki smo jih dobili, so nažalost zelo splošni, nažalost eh, ne kažejo na zelo trdno obvezo za zadovoljanje naših zahtev. kot če komisija ne bi opazila, da je Lizbonska pogodba stopila veljavo. Zato vam dam novo priložnost, da nam date bolj konkretne odgovore, zato da bi lahko ocenili obvezo, ki jo želite iz, um, sprejeti do Evropskega parlamenta. In glede na to, kako boste informirani obveščali Evropskega parlamenta v časovnih rokih, če bodo ti časovni roki enaki kot pri svetu. Tako na seji odbora za ribištvo in pri mešanih odborih. Zato bi radi slišali, če bomo resnično lahko zastopani na isti ravni kot predstavniki sveta. Ta tema je za nas izredno pomembna, zato vas zopet prosimo, da se borite za to, da boste to resničili glede na lizbonsko pogodbo. Ta vprašanja niso ista, ki, ni edina, ki vam jih bomo zastavili. Poslanci bodo zastavili konkretna vprašanja v zvezi s skupno ribiško politiko, skupno pomorsko politiko. In vam sedaj predajam besedo za uvodno izjavo. In kot veste, imate na voljo največ deset minut časa. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospa Fraga, spoštovani poslanci, v veliko čast mi je, da lahko kot kandidatka za komisarko danes nastopim pred tem odborom. To je nedvomno vrhunec v življenju katerega koli poslanca, namreč sama sem bila kar dolgo poslanka v nacionalnem parlamentu države članice, ki ima svoje korenine globoko v Evropi. Moja osebna prepričanja so zelo močna, to lahko rečem, ker izvirajo iz zelo dolgega političnega procesa, ki ni bil vedno enostaven, tako da sem tudi sama morala plačati določeno ceno. Evropa je imela in ima močno ribolovno politiko že desetletja dolgo. Poleg tega želi na skladen in trajnosten način razviti tudi pomorsko politiko. Tu moramo uspeti. Toplo pozdravljam dejstvo, da zahvaljujoč novemu institucionalnemu okolju Lizbonske pogodbe ribištvo postaja predmet soodločanja kot eh, običajnega zakonodajnega postopka. Na ta način bo Evropski parlament dobil še večjo vlogo. Gradimo lahko na zelo trdni podlagi in kar zadeva ribištvo, je gospod Borg, moj predhodnik, naredil zelo veliko. Ampak tu lahko sodelujemo in ko pravim mi, imamo v mislih Evropski parlament, komisijo in vse deležnike tako, da lahko dosežemo napredek. Sedaj prehajam na angliški jezik, ker bom uporabljala tehnični žargon, ki sem se ga v preteklih dveh mesecih naučila v angleščini. Torej, najprej nekaj o ribištvu. Trenutna reforma skupne ribiške politike je ključnega pomena in bo seveda v središču mojega dela. Če sodimo po več kot 400 prispevkih, ki smo jih prijeli, lahko rečemo, da so javna posvetovanja glede zelene knjige uspela in da smo uspeli pridobiti širok razpon različnih stališč, različnih deležnikov in javnosti. Moram reči, da bom rezultate teh posvetovanj zelo resno upoštevala, pa tudi mnenje vašega odbora. Mislim, da je nastopil čas za odločanje in implementacijo. Rada bi omenila štiri ključne besede. Najprej Trajnost, to je ključna beseda in bo ključna beseda v mojih prihodnih predlogih vam in svetu. Okoljska, gospodarska in socialna trajnost. Mislim, da lahko poiščemo neko sin sintezo in ustvarimo ravnovesje med temi tremi pojmi, tako da bodo delovali skladno ne le na dolgi rok, ampak tudi tu in zdaj. Mislim, da lahko zmanjšamo ribolov in zaslužimo več. Lotiti se moramo tudi vprašanja prevelikih zmogljivosti naših flot za to, da bo ribištvo bolj dobičkonosno. Zavarovati moramo tudi ribištvo v manjšem obsegu pred negativnimi vplivi. Ribištvo je več kot zgolj vir prehrane. Za priobalna območja ribištvo predstavlja varnost, kulturo in zgodovino. To je način življenja. Življenja z mnogo težavami, ki jih dobro poznam, ker sem se sama rodila v majhni ribiški vasici. Le dobičkonosno ribištvo lahko jamči preživetje ribičev in njihovih družin. Če želimo, da bo ribištvo dobičkonosno, potem moramo izvajati ribolov na trajnosten način. Lahko zmanjšamo obseg ribolova in ga bolj val valoriziramo. Spodbujamo lahko tudi ustrezne metode upravljanja z ribolovom ter razvijamo okolju prijazno ribogojstvo. Lahko se tudi soočimo z gospodarsko potratno in nesmiselno prakso završkov. To mora postati stvar preteklosti. Ulagati moramo v kakovost, v sveže ribe in v ustrezno označevanje naših produktov ter zagotavljamo na ta način kakovostno hrano za evropske družine. Ključna, druga ključna beseda je demokratična odgovornost za vse partnerje v tem sektorju. Politika ribištva je skupna politika, vendar pa mislim, da jo lahko dosežemo ne, da bi morali vse podrobne odločitve sprejemati na najvišji ravni, na najvišji politični ravni. Zato se moramo lotiti tudi možnosti decentralizacije in regionalizacije naše politike. Aktivno moramo vključiti vse deležnike, ob tem pa seveda spoštovati pogodbe. Naslednja ključna beseda je globalna razsežnost. Naša politika ribištva mora biti primerna za 21. stoletje. Mislim, da je pošteno reči, da moramo partnerske sporazume na področju ribištva bolje izvajati, kajti ti lahko zagotovijo bolj varno mednarodno okolje za našo industrijo ter tudi razvojno prednost za naše partnerske države. Kar pa zadeva zagotavljanje trajnosti virov, je tu pomembno poleg tega še ustvarjanje novih delovnih mest, izgradnja industrije ter spoštovanje demokratičnih in človekovih pravic. To so področja, kjer ima parlament veliko strokovnega znanja, ki ga je mo možno še okrepiti. Lizbonska pogodba daje Evropski parlament in svet v enakopravem položaj. Zahteva pa tudi kakovostne spremembe. Kljub temu pa gre tukaj za vprašanja, ki ne bodo zgolj v moji pristojnosti, gre za horizontalno vprašanje, ki zadeva tako celotno komisijo, kot tudi svet. Sama pa si bom prizadevala, da izkoristim vse možnosti, da bi dobili kar najboljše odgovore v novem okvirnem sporazumu. Četrta, a ne najmanj pomembna ključna beseda, je skladnost. Na kocki je verodostojnost naše politike potrebujemo jamstva za skladnost in tudi pošteno konkurenco s sosednjimi državami, ki izvajo ribolov v istih vodah. Računam na vašo izraženo podporo glede našega kontrolnega okvirja. Sodelovati moramo z državami članicami, da bomo ustrezno spremljali, kaj se dogaja z našo industrijo, ter tudi zaustavili uvoz neprijavljenih in nereguliranih produktov v Evropsko unijo. Sedaj pa pomorska vprašanja. Modra knjiga je bila deležna podpore in tudi inputa strani Evropskega parlamenta ter sveta. Sedaj je torej trenutek, da gremo še dlje, da poiščemo sinergije v različnih sektorjih. Iti moramo naprej in razvijati koncept integriranega upravljanja morskega dna. Pri tem pa moramo razvijati rešitve za vsak primer, za vsake področje posebej, kot je povedal tudi predsednik Barozo v svojih političnih smernicah. Glede na to, da sama prihajam z otoka, ki ima bogato pomorsko tradicijo in ki ima svoje korenine v minojski civilizaciji, bom z veseljem in ponosom prispevala k modri rasti Evrope. Kaj lahko naredimo? Osredotočimo se lahko na priložnosti za modro rast. Inovativno pomorsko prostorsko načrtovanje lahko sproži potencial neizkoriščenih pomorskih virov za alternativno energijo, za nizkooglični transport, za transevropska energetska omrežja in modre biotehnologije. Avtoceste na morju, kot jim rečemo, ladijski prevozi na kratke proge, na kratke razdalje ter priobalni turizem lahko stvarja nove perspektive. Drugič, oblikovanje modrih delovnih mest, spodbujanje pomorskih znanj ter oblikovanje certifikata pomorske odličnosti lahko prispeva v tej smeri. Tretjič, varno za državljane, ribištvo in transport to predvideva vzpostavitev novega pomorskega nadzornega sistema, ki je veliki ziv. Četrtič, okrepitev gospodarstva, ki temelji na znanju, zahvaljujoč evropskim pomorskim raziskavam. Mislim, da tukaj lahko prispevamo z vzpostavitvijo in dobrim delovanjem novega omrežja Emodnet in Maratlasa. Če bom potrjena za komisarko za pomorske zadeve in ribištvo. Se bom takoj lotila dela, zato da bomo resnično kaj spremenili na bolje za tiste, katerih vsakdanjik je odvisen od ribištva, pa tudi za naše priobalno okolje. Neznansko ponosna bom, da bom smela odigrati to ulogo, sooblikovati te politike skupaj z vami v resničnem partnerstvu, tako da bo našo ribištvo in da bodo naše pomorske skupnosti lahko računale na boljšo prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Sedaj pa bomo imeli prvi krok vprašanj. Začenjajo s koordinatorji dve eh, minuti. Gospod Antinorm. Dobro jutro, gospa komisarka, dobrodošla v našem odboru. Govorili ste o nekaterih temah, glede katerih vam želim zastaviti nekaj vprašanj. Sami ste že omenili, v kakšnem času živimo. In odbor za ribištvo bo tukaj odigral zelo pomembno vlogo, zato računamo na čim boljše sodelovanje z vami. Kot veste, delamo na zeleni knjigi in želim si, da bi lahko čim prej tudi vi lahko začeli delati na beli knjigi, kjer pričakujemo od vas določene odgovore. Glede regionalizacije, to ste omenili tudi sami, zanima me, vse nas zanima, kaj menite o sobivanju skupnostne politike in regionalizacije. Včasih namreč gre za tematiko, ki si medsebojno nasprotuje, tako da je to treba včasih uskladiti. Omenili ste tudi oznake na produktuh. To me veseli. Zanima me, ali imate v mislih že kaj bolj konkretnega? Señora Damanaki, por tres minutos puede responder. Fue esto, querida, Zmanjake ehm, tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gospodu Antinoru se za vprašanje zahvaljujem. Res je, ta vprašanja so za nas zelo pomembna. Povedala sem že, da smo dobili 400 prispevkov 400 prispevkov od javnosti in od drugih zainteresiranih stvari. Ti prispevki vsebujejo komentarje na zeleno knjigo in veliko se jih dotika vprašanja decentralizacije. Veliko različnih pogledov o tem obstaja, kaj pravzaprav decentralizacija pomeni. Že od samega začetka želim jasno povedati naslednje. Ko govorim o decentralizaciji, ne govorim o ponovni nacionalizaciji skupne ribiške politike. Skupna ribiška ribiška politika je skupna in bo takšna tudi ostala. Ko pa uporabim to besedo, decentralizacija, govorim o tem, da moramo razmišljati v smislu nove pogodbe, in to pomeni, da moramo določiti tiste pristojnosti, ki jih bodo imele nižje ravni. Ne bi razumela, zakaj bi svet in komisija morala veliko časa porabljati za razpravo o velikosti oči v mrežah za tiste eh, ribiške eh, skupine oziroma za tiste ribiče na Škotskem, ki, eh, ki lovijo posebne vrste eh, sledi. In, eh, to ureja tudi pogodba in to je tudi del mojih obveznosti kot eh, kandidatka za komisarko. Seveda bomo morali govoriti o tem, kako to doseči in kako bomo zagotovili, da bomo vključili prav vse zainteresirane strani. Naš glavni cilj je, da imamo prilagojene rešitve za povodja. In moramo imeti čisto konkretne rešitve za vsako posebno morsko področje. Pripravljena sem govoriti o podrobnostih, ravno tako sem eh, pripravljena razpravljati o tem, kako bomo te pristojnosti porazbelili. Ko govorimo o označevanju in certifikaciji, moramo vedeti, da govorimo o možnosti, ki bi jo imeli naši ribiči, eh, da bodo ustrezno konkurirali ribičem iz eh, tretjih držav. To je pomembno za vse naše ribiče, zlasti za tiste, ki se morajo soočati z nelojalno konkurenco. Najlepša hvala. Gospa Damanaki, želite zastaviti dodatno vprašanje? Ne. Sedaj gremo na naslednjega koordinatorja. Gospa Rodus ima besedo. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa Damanaki, dobrodošli tukaj med nami. Zelo se že veselim sodelovanja z vami zaradi naslednjega razloga. Vrsto let ste bili poslanka. Zato vem, da zelo dobro poznate probleme med parlamentom na eni strani in med ministri v vladi na drugi strani. Veliko krat skušamo doseči dobro tesno sodelovanje, to pa je včasih težko, glede na to, da ste bili toliko časa slanka. Mislim, da boste razumeli naše probleme. Sedaj pa vprašanje reforma skupne kmetijske politike je kot tudi katerakoli druga reforma, reforma, ki zahteva veliko sredstev. Potrebujemo sredstva za izvajanje te reforme, vendar pa tudi sredstva za to, da odpravimo posledice družbenih in gospodarskih posledic te reforme. Zato se veselim, da bomo oblikovali integrirano pomorsko politiko, kajti brez čistih voda in vzpostavitve ekološkega ravnovesja ne bomo imeli nobenih rib več. Kako boste vaše kolege v komisiji in v svetu prepričali, da bo ta reforma uspešna in uspešna? da trajnostna pomorska politika ne bo ostala samo na papirju. Najlepša hvala, gospa Rodust, gospa Damanaki, izvolite. Najlepša hvala za vprašanje. Upam, da boste vsi moji prijatelji v tem boju, kajti to bo boj. V bistvu gre za gospodarstvo, konec koncev. In uh, potrebujemo denar v tem boju. Seveda je to čisto jasno in zelo sem zadovoljna, da ste to vprašanje postavili. Imeli bomo razpravo o novih finančnih perspektivah za naslednjih nekaj let. In v tej razpravi bomo lahko uh, podprli te zahteve in na ta način dobili tudi ustrezne rezultate, če bomo, pred, eh, če bomo seveda predstavili dobre argumente za to, zakaj potrebujemo ta sredstva. Najprej moramo povedati, da potrebujemo ločeni proračun za eh, celovito pomorsko politiko. Za ribištvo nimamo dovolj denarja. Eno milijardo na leto, mogoče celo manj. In zato ne bi želela, da bi eh, ta denar uporabili za eh, celovito eh, pomorsko politiko. Za njo potrebujemo ločeno proračunsko linijo in to je moj odgovor na vaše vprašanje. Kar pa zadeva druga vprašanja, seveda bomo morali eh, poskušati dobiti več denarja skupaj z drugimi generalnimi direktorati. Trenutno sodelujemo z generalnim direktoratom za eh, raziskave. S komisarjem sem se že pogovorila in eh, predložili bomo program za pomorska raziskovanja. Skušali bomo ugotoviti, v kakšnem stanju so trenutno oceani in morja. To je eno od programov. Potem bodo še drugi programi. Ugotoviti moramo, kaj oceani in morja lahko nudijo. To bo seveda ločeno financiranje, ampak eh, zagotovljeno bo financiranje naravnih skupnosti iz eh, raziskovalnih programov. Potem je tu še arktični program. Eh, Mislim, da bomo tudi tu morali sodelovati z drugimi generalnimi direktorati, zlasti s tistim za promet. Imamo skupno podlago eh, oziroma veliko skup, skupnih eh, točk eh, z pomorsko politiko. Vendar pa še enkrat, Eh, dobiti moramo lastna finančna sredstva, imamo EFF, Evropski ribiški sklad, potem pa je tu še drugo finančno orodje. Pri eh, Evropskem skladu za ribištvo imamo pet linij in eh, sredotočali se bomo na četrt od teh linij oziroma na četrti eh, del tega sklada, to, to je pa trajnostni razvoj. To pa moramo narediti na način, ki je kompatibilen z našim politikom. Najlepša hvala, gospod Rodo, že dodatno vprašanje. Nimam nobenega dodatno vprašanje, rada bi pa se popravila. zmotila sem se, dejala sem pri prvem vprašanju skupna kmetijska politika, namesto skupna ribiška politika. Torej šlo je za skupno ribiško politiko pri prvem vprašanju. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo koordinator skupine ALDE, gospod Gallagher. Dve minuti imate na voljo. Uh, uh, Hvala lepa. Najprej naj eh, čestitam komisarki za njeno imenovanje. In eh, zelo mi je všeč, da je uporabila besedo partnerstvo. Partnerstvo je sedaj bistvenega pomena, zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ampak tudi prej je bilo partnerstvo pomembno. Komisijo je treba poslušati, veliko izkušenj obstaja že na ravni eh, komisije. Govorili ste o solidni eh, osnovi, ki jo imate. To je zelo lepo od vas, da ste omenili komisarja Borga, ki je to solidno podlago postavil, na kateri lahko gradimo naprej. Eh, po, Pogodba prinaša spremembe pri odločanju o ribištvu, nastopa so odločanje eh, posebno je omenjena skupna ribiška politika. A bi lahko povedali, kako bodo po vaše vse tri institucije sodelovale in kateri so tisti pomembni sektori, na katere naj se osredotoča? Ali je ribiški sektor eh, tudi med tistimi, ki, o katerem bodo vse tri institucije odločale? Potem naj vas upozorim še nekaj. Pred pred eh, božičem so propadla pogajanja, zaključka ni bilo, ampak vseeno želel bi, da se osredotočite na naslednjo dejstvo. Nobena sporazum o skuši ne sme biti tak, da bi lahko ena država eno uh, stransko določala staleže. Kaj ti? na obeh straneh morja morajo biti zagotovljeni ustrežni staleži. Tu mislim zlasti na Norveško. In to velja zlasti za palagrejsko ribarjenje. V prihodnje se boste morali ukvarjati s temi vprašanji in eh, zato eh, to vprašanje tudi postavljam. Gospa Damanaki, tri minute. Želim se zahvaliti vsem kolegom za prijazne besede. Naj pa uh, novim to, kar je povedala gospa Rodos v preteklosti. Vse svoje odraslo življenje sem preživela kot poslanka in zato razumem, kako zelo pomembno in kako zelo težko je za člane parlamenta, da delujejo po eni strani politično uh, in kreativno. Uh, Eh, zlasti v povezavi s komisijo, če lahko o komisiji razmišljamo kot o izvršni oblasti. Upam, da bom lahko nadaljevala se svojim načinom dela, da bom lahko na eh, ta vprašanja gledala z vidika parlamenta. To pravim zato, ker sem prepričana, da mora obstajati pravo partnerstvo med komisijo, parlamentom in svetom. Najti moramo najbolj boljšo možno rešitev za novi okvirni sporazum. Kar zadeva vprašanje gospoda Gallagherja. Naj povem naslednje. Na srečo je komisija ponovno začela s eh, pogajanji z Norveško. Generalni direktorat za morje začenja s temi pogajanji danes. Ta pogajanja z Norveško so nekaj časa zastala. Eh, stvari niso lahke. Norveška je velika država, je tudi soseda in za komisijo je Norveška zelo zanimiva, ne samo z vidika ribiška. Norveška je za nas zanimiva tudi iz razlogov energije, pomorskih vprašanj, pravic prehoda in podobno. Tu je vprašanje dobrih odnosov, ki ga moramo upoštevati. In zato me veseli, da so se pogajanja ponovno začela. Eh, prekinila so se zato, Eh, iz, iz razlogov, ki jih je omenil gospod Gallagher. Eh, prišlo je do eh, sporazuma o porazdelitvi pravic do ribarjanja E, staleži e, rib se pomikajo proti severu ne samo zaradi klimatskih sprememb, ampak tudi iz drugih razlogov. Eden od načinov, kako najti najboljši rešitev, je naslednji. Norveška je velika država, pomembna za Evropsko unijo. Zato moramo upoštevati možnosti, ki jih daje letno načrtovanje tu moramo Norveško vključiti v določanje kvot. Zato je izjemno pomembno, da se dogovorimo. Eh, sosedne države morajo biti v stalen stiku z EU in zelo pomembno je, da do takega sporazuma pridemo. Prepričana sem, da bo ta sporazum tudi dober, ko ga bomo enkrat dosegli, da bo pokrival tudi kvot, eh, kvote eh, za trsko in druge ribe. Gospod Gallagher, eno minuto imate še. Hvala lepa, gospa kandidatka. Če govorim o naši državi, 80 odstotkov plovil je dolgih manj od 15 metrov, kar pomeni, da imamo ribištvo v manjšem obsegu. Poleg tega imamo priobalne otoke, ki so izjemnega pomena za skupnost in za lokalne skupnosti ni dosti alternativ za ta področja in želel bi, da nam komisarka pove, ali bo pri spremembi skupne ribiške politike podprla uvajanje določanja izjem eh, pri dolžini ladi. Eh, regionalni svetovalni svet eh, je igral zelo pomembno vlogo v zadnjih letih in želim se vam zahvaliti že vnaprej za vašo podporo. regionalnim eh, svetovalnim svetom. Ti morajo imeti zakonsko podlago, tako da bojo še naprej lahko odigrali eh, pomembno vlogo. Ali boste to podprli? Gospod Galagar je postavil zelo pomembno vprašanje. Vse, kar želim povedati, je naslednje. To ne velja samo za Škotsko še veliko drugih držav je, kjer je večina eh, ribiških ladij majhnih. 80 odstotkov ribiške flote Evropske unije predstavljajo plovila, ki so krajša od 20 metrov. In eh, v tem primeru lahko govorimo o uh, Eh, ribištvo manjšega obsega. Sedaj se ne bom dotikala podrobnosti, o tem bom mogoče govorila pozneje, ampak za takšne majhne ribiške ladje bomo imeli posebno ločeno politiko. O tem vprašanju bomo govorili takrat, ko bomo govorili o reformi skupne ribiške politike, ki je pred nami. Mislim, da bo mogoče najti dobre rešitve, tako da bomo rešili tudi ta problem. Najlepša hvala. Dodatna vprašanja ne smejo osebovati novega vprašanja. Tega ne bom dopustila. Sedaj ima besedo gospa Leva. Dve minuti. Koordinatorka skupine zelenih. Hvala. Hvala lepa, gospoda Manaki. Čestitam vam tudi za imenovanje na to pomembno mesto. 71 odstotkov planeta pokrivajo oceani in morja. In ribe v teh oceanih so ključnega pomena v pomorskih ekosistemih. Od teh smo vsi odvisni, eh, tudi zaradi tega, ker absorbirajo CO2 vendar pa je tudi veliko uh, plenilk uh, v morju. Ke, število se je povečalo za 19 eh, odstotkov v 50 letih in EU je zelo odgovorna za. Uh, stanje eh, pomorskega ekosistema. Gospoda Manaki, ali priznavate, da so subvencije bile ključnega pomena ki, eh, za to, da je nastala trenutna eh, situacija, kar zadeva ogromnih presežnih zmogljivosti ribiške, ribiške flote? In kaj predvidevate za to, da se to popravi? Glede na to, da so ribe skupno dobro in da spadajo v naravo ali ste za to, da se uvedejo okoljski in socialni kriteriji, na podlagi katerih bi se odločalo, katere ladje bi izločili. Ali bi bilo dobro dati eh, prednost tistim, ki uporabljajo najboljše prakse, ko se govori o selektivnosti, eh, majhnih vplivih na ekosisteme in eh, eh, morsko dno, da bi dali prednost tistim, ki porabijo malo goriva in ki najbolj prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti. Ali podpirate zakonodajni pristop za zmanjševanje zmogljivosti ali pa ste za to, da je trg tisti, ki o tem odloča? In za koliko? E, Hvala lepa za vprašanje. Gospa Levin, v celoti se strinjam z dejstvi, ki ste jih omenili. Ta dejstva natančno opisujejo trenutno situacijo. Obs eh, trenutno je pre eh, prelov eh, dejstvo, do drastičnega prelova je prišlo to situacijo upoštevamo, moramo jo tudi rešiti in to na način, no naj rečem, 40 odstotkov prebivalstva EU živi na obaljnih območjih in zato moramo narediti vse v naši moči, da zagotovimo, da se to prebivalstvo ustrezno odzove na te spremembe. Naša politika mora biti selektivna in ciljana. Uh, Podarek mora biti na trajnosti. Tu so pa še socialni ukrepi, na katere ne smemo pozabiti. Socialne posledice ne e, smejo biti prehude. E, in seveda zato ne more trg urejati vsega. Zato sem jaz tukaj, zato je komisija tukaj. Komisija želi regulirati to situacijo na tak način, ki bo omogočil trajnost. Tako da bomo imeli v prihodnosti dovolj rib da bodo rib, eh, eh, ribiči lahko ribarili konstruktivno, ne da bi negativno vplivali na okolje in da eh, ne bi bilo negativnih posledic za revne sloje prebivalstva. Kako to doseči? Nekaj idej ste sami omenili. V prihodnje more biti financiranje bolj selektivno, bolj ciljano. Nobenega smisla nima še naprej financirati eh, Eh, gradnjo novih eh, ribiških eh, plovil, kar smo delali v preteklosti, ampak moramo financirati modernizacijo naše ribiške vlote, tako da bo oprema primerna, da bodo orodja primerna in če bomo imeli selektivna ribiška orodja, taka orodja, ki selektivno eh, ribarjanje omogočajo, potem bomo lahko završke tudi omejili. Če bomo imeli manj završkov, bomo že v veliki meri rešili ta problem. Zato se moramo osredotočati na tiste ladje, ki jih želijo modernizirati, ne glede na to, ali so to velika ali majhna plovila. Naj vam dam še en primer. Če bodo ribiči spoštovali pravila, potem jih moramo nagraditi. Strinjam se z vami in zato besedi decentralizacija in regionalizacija nista prazni besedi. Gre za to, da moramo ugotoviti, kaj lahko naredimo na terenu samem in kako naj nagradimo tiste, ki spoštovujejo pravila. E Eh, mogoče bomo to dosegli z novo uredbo. Um, Hvala lepa. Sama bi želela še povedati nekaj o vaših idejah, kako zmanjšati zmogljivost eh, flote. Eh, vem, da je v nekaterih primerjih eh, flota prevelika tudi za 50 odstotkov. Kakšen bi bil najboljši način? Ali menite, da bi bilo korisno uporabljati okoljne trajnostne kriterije v tem procesu? Če ja, Naj povem naslednje. Orodja, ki smo jih v preteklosti uporabljali, eh, kot eh, je dajanje ladi na odpad, enostavno odpisovanje ladi, da ti načini niso prinesli pravih eh, rešitev. Zato moramo spremeniti tudi take, torej največji dovoljeni skupni ulov financiranje mora biti selektivno in financirati moramo samo takšne ukrepe, ki nam bodo omogočali doseči trajnost. Tu je tudi vprašanje omejevanja ribiških priložnosti in ribiškega napora. Tu, kvote in taki morajo biti določeni tako, da bo zavržek čim manjši konec koncev bomo na ta način lahko trajnost eh, zaščitili. Sedaj pa ima besedo koordinator skupine ECR, gospod Kobarčik. Pani komisar, svet. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka. Glede na to, kar ste pravkar povedali v zvezi z segmentacijo politike kvot in politike upravljanja za staležem. Me zanima, če si pogledamo politiko Evropske komisije do sedaj in če si pogledamo neuspeh sistema kvot, ta sistem želimo sedaj odpraviti, kot je napovedal tudi komisar Borg. Boste tudi vi za to? da se odpravi kvote v prid drugim orodjem. Recimo segmentacija ribolovnih plovil in podobno. In če se vrnem še na vaše pisne odgovore v zvezi z Baltskim morjem, me zanima nekaj v zvezi z pelagičnim ribolovom. ali bo to tematika, ki se je boste lotili posebej, namreč taka vrsta ribolova je še zlasti škodljiva, izvaja se predvsem za moko in vidimo, da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 kar zadeva reformo skupne ribolovne politike. Govorili ste o tem, da bi nadomestili kvote s tem, da bi omejili ribolovni napor. Ne želim prehitevati. Ampak, če odgovorim na vaše vprašanje, mislim, da ne obstaja eno samo orodje, s katerim lahko razrešimo vse možne situacije in vse ribolovne možnosti, ki jih imamo v Evropi. Če bi imeli eno samo orodje ali če imate kak predlog, vam lahko zagotovim, da ga bom več kot pripravljena sprejeti, ampak morate me prepričati in lahko vam zagotovim, da se s tem sedaj ukvarjam že kar nekaj časa. Mislim, da zadeve niso tako enostavne, namreč, da bi kvote nadomestili z omejevanjem ribolovnih naporov. Seveda je možno zmanjšati ribolovne napore, ker bomo s tem zmanjšali tudi završke. To je pozitiven razvoj dogodkov, ampak ni dovolj. Če imamo mešan ribolov, se pravi neselektivni ribolov, ribolov, kjer se lovi več kot ena vrsta, potem mislim, da je omejevanje ribolovnih naporov najboljši možen način za spobadanje s problemi. Če pa pri ribolovu ciljate samo na eno vrsto, potem moramo uporabiti tista orodja, ki nam pri tem lahko pomagajo. In včasih se bomo morali držati eh, celotnih dovoljenih ulovov in kvot. Skratka, kombinirati moramo vsa orodja, ki so nam na voljo, na najboljši možen način. Razumem, da je zmanjšanje ribolovnih naporov oziroma tak način upravljanja tudi prinaša prednosti in sama bom proučila, kako nam to lahko pomaga. Glede Baltskega morja. Zelo dobro sodelujemo z regionalnim svetovalnim odborom. Sodelovanje je izvrstno in imeli smo primere, ko je generalni direktorat, ki upam, da ga bom k malu vodila, sprejel priporočila Baltskega sveta. Ne samo glede ribolova, ampak tudi sicer. Upam, da bom k malu lahko povedala kaj več glede pelagičnega staleža v Baltskem morju. Imeli bomo tudi večletni program za to področje in to nam bo omogočilo, da analiziramo kar naj boljši način ravnanja. Sem za večletne programe, ker zagotavljajo večjo stabilnost in kontinuiteto, ne samo za ribištvo in za nas, pač pa tudi za naše partnerje. In to tudi olajša razprave v svetu. Skratka, Baltski svet bo nedvomno igral pomembno logo pri naših predlogih. Hvala lepa, želite dodatno vprašanje? E, e, Gospa komisarka. V pisni obliki ste že odgovorili na vprašanje, ki se nanaša na večletno upravljanje z lososom. E, Ampak treba jo omeniti tudi trsko. Ali tudi tu načrtujete večletni program ali pa ste se osredotočili samo na lososa? bi lahko poveste kaj več tudi glede upravljanja staleža Trske. Hvala lepa. Imamo program za Trsko, ki ga trenutno razvijamo. Nenehno ga pregledujemo skupaj s svetom. In nadaljevali bomo z implementacijo. Če so kakšne odprte vprašanja, lahko to skupaj pravčimo. Večletnega programa za lososa pa ni, zato sem to omenila. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine GUE gospod Ferreira. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa kandidatka za komisarko. Večkrat ste omenili, da imamo presežne zmogljivosti. Rekli ste, da je mogoče zmanjšati obseg ribolova in povečati zaslužek. Naj vam povem, da imajo države članice zelo različen pristop do tega. Moja država, Portugalska, je v desetih letih zmanjšala za 33 odstotkov svoje zmogljivosti, ulov pa za 40 odstotkov. Irska, Danska, Nizozemska, Združeno kraljestvo so svoje zmogljivosti povečevale za med 12 in 37 odstotkov. Španija je povečala svojo proizvodno za 10 odstotkov. Tak je položaj in tega ni v zeleni knjigi, torej situacija se zelo razlikuje od države do države. To zmanjšanje v ribolovnih zmogljivostih je bilo torej različno. Industrija pa ima sedaj težave predvsem zaradi tega, ker so se stroški, proizvodni stroški povečali. Po drugi strani pa je prišlo tudi do sprememb na trgu. Sredi krize pred dvema letoma je komisija predlagala samo zmanjšanje zmogljivosti. Zanima me, kako nameravate povečati prihodek ribičev. Gospa Damanaki, tri minute. Politiki Elias in mnie kini politiki, a naferet... Naša ribiška politika je skupna politika in to je zapisano tudi v pogodbah. Seveda bom to spoštovala. Vendar pa si moramo pogledati, kakšen je položaj vsake posamezne države in na terenu si moramo ogledati probleme, ter oblikovati najboljšo možno rešitev. Portugalska je res drastično zmanjšala svojo floto. Evropsko poprečje je bilo 2 odstotka letno, vi pa ste zmanjšali zmogljivosti za skoraj dvakrat toliko. Pogledala sem si statistične podatke in pogledati si moramo, katera je najboljša možna rešitev ampak najboljša možna rešitev znotraj skupne ribiške politike. To je edini možen način. Ne bom dopustila ponovne nacionalizacije skupne ribiške politike. Ne samo zato, ker mislim, da je to kontraproduktivno in ker to v gospodarskem smislu ni pametno, ampak zato, ker se mi zdi, da bi bil to korak nazaj. Če odgovorim na vaše vprašanje, te številke, ki ste jih omenili, so povezane s tem, da portugalsko floto v glavnem sestavljajo zelo majhna plovila. Zato moramo za ribištvo majhnega obsega poiskati posebne rešitve. Ribiče moramo omogočiti, da posodobijo svoja plovila in svojo opremo. Pogledati si moramo, katere spodbude so na voljo za to, da bi ohranili preživetje tudi teh ribičev pogledali si bomo, kako lahko sodelujemo z GDM za regionalni razvoj, da bi zagotovili spodbude za različna plovila, da bi ohranili ulov in povečali produktivnost. Sodelovati bomo morali tudi z organizacijami proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev ne zajemajo vseh proizvajalcev oziroma vseh ribištev, vendar pa zajemajo 57 odstotkov vseh ribičev. Ne vem, kakšne so številke za portugalsko, povprečje za EU je 57 odstotkov. Pogledali bomo torej, kako lahko prikrojimo orodja, ki so na voljo posameznim državam. Moj občutek je, da so problemi portugalske podobni problemom drugih sredozemskih držav in drugih držav nasploh. Ogledali si bomo torej, kako lahko pomagamo tudi ribičem oziroma ribolovu majhnega obsega. Če si pogledamo nadzor nad nezakonitimi, neprijavljenimi in nereguliranimi produkti, potem vidimo, da nekatera plovila ne uporabljajo eh, vseh pravil takoj s prvim dnem. Dodatno vprašanje. Eh, Naj omenim še povečanje dohodka. Kdaj boste spremenili skupno ureditev trga? V pisnem odgovoru ste dejali, da mora skupna ureditev predstavljati del nekega celostnega svežnja. Ali bo ta svežen vseboval različne faze izvajanja? Skupna ureditev trga naj bi bila spremenjena že v preteklosti. Kdaj bo torej sedaj prišlo do te reforme? Da, res je, da je reforma skupne ureditve trga za ribištvo zamujala. vendar pa potrebujemo skupno ureditev trga, ki bo izvirala iz spremenjene skupne ribiške politike. Mislim, da bi bilo napačno, če bi najprej predvideli skupno ureditev trga, potem pa spreminjali ribiško politiko, ker bi to pomenilo, da bi skupno ureditev trga morali ponovno spreminjati. Naj ponovim to, kar sem povedala prej. Reforme bodo, vendar pa bodo reforme usmerjene predvsem k temu, da dosežemo izboljšave. Osredotočili se bomo na situacijo v posameznih državah, na segmentacijo in na različne interese. Zavedam se, da imamo prisotne različne interese. Recimo, velika plovila imajo drugačne interese kot majhna. Sedaj pa ima besedo gospod Ferreč v imenu EFD. Gospoda Manaki, Dejali ste, da je skupna ribiška politika velik uspeh. Rekli ste, da imamo trdno podlago. Z britanskega vidika je to katastrofa. Dese, na desetine tisoč delovnih mest je bilo izgubljenih. In britanska flota lahko sedaj po vrednosti ulovi samo eno petino tistega, kar bi lahko ulovili v naših teritorijalnih vodah in zdi se, da smo se odpovedali tistemu, kar je naše. Če si pogledamo, kakšna je kvota za trsko, samo sedem odstotkov rib, ki tam plavajo, lahko ulovimo. Stopnja završka je prevelika in Združeno kraljestvo je tu nedvomno veliko izgubilo. Like indeed. Indeed, people ribolov na palico pa se zdi, da je pridobil. To poznam, ker sem tudi sam ribič. Ampak sedaj se je pojavil 47. člen, da bi začeli z reformo tudi rekreativnega ribolova. Evropski parlament je enkrat za spremembo ravnal pametno in dejal, da morajo države članice imeti eh, diskrecijsko pravico ampak odgovor je bil, komisija bo to nadzorovala, to je treba narediti. Sprašujem, ali nameravate v prihodnih petih letih uvesti tudi regulativo na področju rekreativnega ribolova? Gospoda Manaki, tri minute. E, eh, sevome, a ja bo letos ta stihija tu kiril v lefti? Osem na forati ga. Spoštujem dejstva, ki jih je predstavil gospod Ferič glede situacije v njegovi domovini, vendar pa se ne strinjam, da se je položaj poslabšal zaradi politike Evropske unije na področju ribolova. Težave se pojavljajo povsod po svetu, tudi v naših državah in mi se skušamo tega lotiti na čim boljši način. Če me boste počastili s tem, da me potrdite, na tem mestu ne bom diskriminirala nobene države članice. Ne strinjam se torej, da je ena država velika poraženka, druge države pa so velike zmagovalke. Ne bom razlikovala med državami članicami, pač pa bom zagotovila najboljše možne rešitve za vse evropske morske bazene in naklonjena bom regionalizaciji, kar zadeva rekreacijski ribolov, lahko vam zagotovim, da ne nameravam vključiti rekreativnega ribolova v moje področje delovanja. Menim, da je že dovolj pravil na nacionalni ravni in prav je, da države članice to urejo tako, kot se jim zdi primirna. Če pa sem iskrena, moramo upoštevati tudi rezultate rekreativnega ribolova, ko naši znanstveniki ocenjujejo raven staleža. Tudi to je treba upoštevati, da dobimo čim boljšo podobo ribolovnega staleža v vaših državah. Skupnostnih predpisov pa tu ne bo. Smem predlagati, da bi bilo zelo koristno, če bi enkrat za spremembo opravili analizo stroškov in koristi. In če bi ugotovili, koliko rekreativni ribolov prispeva k škodljivim učinkom, pa tudi jih koristim. Veliko je stvari, kot so recimo tudi, ne vem, lokali. Skratka, rekreativni ribolov lahko veliko prispeva tudi gospodarstvu. Ocena učinka, ocena stroškov in koristi bi bila zelo koristna veliko je tudi panok, ki imajo korist od rekreativnega ribolova. Torej, kaj se vam zdi taka analiza? Gospod Farič, tudi sama bi bila zelo zadovoljna, če bi opravili analizo stroškov in koristi za vse vidike naše politike. Menim, da je to ena od naših slabosti slabosti naše politike, na kateri moramo delati tudi v prihodnje. Zato moramo opraviti tudi naknadno oceno vseh vidikov naše politike tako, da bomo imeli trdne dokaze. Lahko vam obljubim, da če me boste potrdili kot komisarko, bo opravljena naknadna analiza vseh vidikov skupne ribiške politike, kar pa zadeva rekreativni ribolov, Moram reči, da nisem prepričana, ali je potrebna taka analiza, ker bi s tem pravzaprav signalizirali, da želimo na tem področju zakonodajo in tega vtisa nočem dajati. Najlepša hvala. <clears throat> Za zaključek tega sklopa ima kot zadnji besedo gospod Lepen. Gospa kandidatka, povedali ste že, kakšne so vaše prioritete, da boste vzpostavili ravnotežje med eh, resursi in flotami. Vendar pa je bil eh, sprijet eh, časovni akvir v tem, da se odpravijo carine. Evropa Eh, predstavlja 40 odstotkov eh, ribiških proizvodov, ampak ali te ukrepi ne predstavljajo izdajstva za eh, obrtniško ribarstvo. To so drakonski ukrepi. Ali to ne pomeni, da privilegiramo multinacionalke na škodo eh, majhnega ribištva, eh, naj bo to na jugu ali na severu. Ali to ne ogroža svetovnih eh, rezerv v morju in ali ni to v nasprotju z cilji Evropske komisije. Ribiče zelo skrbi uvoz nereguliranega in nezakonitega ulova. Kaj nameravate narediti za boj proti nelegalnemu ilegalnemu ulovu, kajti z eh, znižanjem in odpravljanjem carin boste samo spodbujali ta vrsto lova. Gospod Damanaki, tri minute imate na voljo. Najlepša hvala, gospod Lepen, za vaše vprašanje. Zavedam se, da vaša družina prihaja iz ribiških krogov in vem, da se tudi vi rekreativno ukvarjate z ribolovom verjetno zelo dobro poznate situacijo. Ne želim, da bi komisija prevzela pristojnosti za to področje. Države članice so tiste, ki nadzirajo to področje in tega tudi ne bom skušala vključiti v področje skupnosti. Kot komisarka pa bom odgovorna za odpravljanje negativnih posledic ribolova na okolje. Tukaj ne bo nobene diskriminacije, ne gre za to, če so plovila velika ali mala, gre za to, koliko onesnažujejo in da je treba to odpraviti. Ne, ne moremo napredovati na podlagi predsotkov. Velika plovila um, ni nujno, da onesnažujejo več če imajo pravo opremo, majhna plovila pa, če nimajo pravilne opreme. Vse to je zelo relativno, ko gre za emisije CO2. Tukaj bom skušala biti pravična. Glede izvajanja politike, to vprašanje je zelo široko. Nova uredba, ki je stopila v veljavo, nam daje možnost, da imamo sistem točk sistem točkovanja, ko gre za izvajanje naših pravil in določb. Ko bomo izvajali ta sistem, bomo dosti bolj učinkoviti. Ta nova nadzorna uredba združuje veliko uredb iz preteklosti, to ponostavlja sistem, dobimo pa tudi možnost za izvajanje resničnih inšpekcij. Nagrajuje pa tudi tiste, ki najbolj spoštujejo pravila. Mislim, da je to orodje res učinkovito. Veste, da imamo probleme, ko gre za izvajanje zakonodaje. Upam, da bomo situacijo izboljšali. Gospod Lepen, imamo resne probleme, kajti kot veste, je tudi računsko sodišče podalo negativne komentarje na izvajanje ribiške politike. Videli bomo, kaj bomo dosegli s to novo uredbo. Gospod Lepen, želite postaviti dodatno vprašanje? Eno minuto. Najlepša hvala. Gospoda ste omenili tudi eh, družinske izvore, tudi eh, moji stari starši so bili ribiči. Eh, Tudi eh, ko sem bil mlad, sem se sam ukvarjal nekoliko z ribištvom in zato to področje poznam. Franco eh, francoski ribiči so proti temu, da se kvote prenašajo. Prejšnji komisar Joe Bork je bil naklonjen eh, prenosu individualnih kvot. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem? Ali bi v tem primeru ta način bil rezerviran za evropske ribiče in kako bo mogoče te kvote kupovati in prodajati. Ali jih bo mogoče prodati tudi tretjim državam, s tem, da bi potem eh, tretjim državam dali delo. Gospoda Manaki, ena minuta. Res je, omenila sem vaše družinsko ozadje, vendar pa sem eh, predvsem imela v mislih, da je vaš oče izvajal ta poklic v zelo težkih okoliščinah. Vendar pa se vrnimo v sedanjost. Omenili ste prenosljive kvote. To vprašanje je izredno pomembno. Sedaj v tem trenutku na evropski ravni nimamo takšnega sistema, to verjetno veste. Vendar pa to obstaja v nekaterih državah članicah, naprimer na Danskem. na Danskem menijo, da bi ta sistem s svojimi omejitvami in določbami zelo pozitiven sistem, imamo pa tudi negativni zgled Islandije. Tam je sistem propadal zaradi odločitev, ki so jih sprejeli v, na Islandiji. Zagotavljam vam, da bo razprava zelo poglobljena, ko bomo razpravljali o zeleni knjigi. Ne pravim, da bom proti prenosljivim kvotam, kajti vem, da obstajajo države šence, ki jih uporabljajo. To je njihova pravica. Vendar pa se strinjam, da moramo zagotoviti da ne bo prišlo do koncentracije in do uh, izkrivljanja maj, ribolova majhnega obsega. Sedaj pa gremo na drugi sklop. Gospa Patrao ima besedo kot prva. Najlepša hvala, gospa Damanaki. Želim vam veliko uspeha upam, da bo to uspešno za vsa področja. Zadnja reforma leta 2002 je povzročila veliko problemov na tem področju. S to reformo nam ni uspelo odpraviti vseh težav. Imamo problem zmogljivosti, naložb, imamo tudi druge vidike, naprimer prekomeren vlov eh, nekaterih vrst in pa završki. Gre tudi za nepravilno gospodarjanje z ribolovnimi viri. Naslednja reforma mora biti resnično globljena. Katera so najpomembnejša področja, ki boste vključili v to reformo in na kakšen način jo boste izvedli? Boste to storili z decentralizacijo ali pa z novimi načini Spremanje odločitev, gospoda Menaki, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospe Neveš za vprašanje. Vem, da ste pristojni za nekaj zelo težavnega, pripravljate poročilo o zeleni knjigi. Vem, da se okvarjate z um, več kot 100 predloge sprememb, ki jih imate na mizi. Vem, da jih je več kot 300. Pogledala sem vaše, vaš osnutek poročila, ki vsebuje nekaj zelo dobrih idej, ki bi jih rada vključila v reformo. Kako bomo postopali? Naša prednostna naloga je, da poskrbimo za to, da bo naša zakonodaja bolj učinkovita. Nekateri menite sicer, da hočem zračunati kvadraturo kroga. In glede na grško tradicijo geometrije bom skušala storiti, kar se le da. Sveda obstajajo nas križje interesov, tega se vsi zavedamo. Imamo interese potrošnikov, interese ribičev, manjših eh, ribičev, imamo tudi interese industrije kot tudi predelovalne industrije. Imamo tudi interese turističnega sektorja in obalnih regij. Ravnovesje ne bo lahko in tega se verjetno zavedate tudi vi v Evropskem parlamentu. Prioritete so naslednje, ki sem jih tudi že omenila. Trajnost. Zelo si bomo prizadevali za demokratično odgovornost, ki bo pokrivala tudi decentralizacijo in regionalizacijo skušali, bomo doseči večjo skladnost in pa tudi doseči najboljše možne politične inštrumente. Vem, da bo to velik izziv, vendar pa se bom potrudila po svojih močeh. Gospa Patrav, želite dodatno vprašanje? Hvala lepa. Pred kratkim smo govorili o tem, kakšne so značilnosti flote in kako jo lahko lokaliziramo ko gre za floto obrtniškega ribolova, imate kriterije za takšno razlikovanje, gre namreč za zelo zapleteno zadevo. Sedaj pa o modelih gospodarjenja. Boste uložili v študije, s katerimi bi lahko dobili rezultate preskusov z različnimi modeli. Gospoda Manaki. razlikovanje med rekreativnimi ribolovi in industrijskimi ribiči je nekaj zelo jasnega. Rekreativni ribič je nekdo, ki svojih rib ne prodaja. Razlikovanje med e, ribolovom v manjšem obsegu, v velikem obsegu pa je dosti težje. Tukaj imamo dosti bolj zakomplicirane kriterije in o tem bomo še razpravljali. Sedaj imamo kriterije, ki vključuje naprimer velikost plovil. Ravno tako ne bomo dopustili, da bodo manjša plovila imela um, določene vrste opreme. Gospod Milana. Pozdravljena, gospoda Manaki. Glede na to, da ste bili poslanka boste verjetno lahko odgovorili na to vprašanje. V Evropi zaužujemo več kot 5 milijonov eh, ton rib, proizvedemo pa dosti manj. Skazalo se je, da obstaja primanklaj. Boste vi rešili ta problem pri ribogojstvu? V parlamentu in v komisiji govorimo o tem, da bi potrebovali specifično uredbo za ribogojstvo, da bi temu namenili posebna sredstva znotraj sklada in tudi zunaj sklada. Gospoda Manaki, dinjote. Hvala lepa, gospod Milana, za vaše vprašanje. Ribogojstvo je predmet poročila, ki bo kmalo sprejet. To bom natančno pregledala. Nujno je, da razvijamo to področje, kolikor je to le mogoče. Proizvedemo samo 1,2 tone eh, rib iz ribogojstva, uvozimo pa 5,5 tone. V nekaterih državah eh, je prišlo do rasti tega sektorja med 7 in 8 odstotki, vendar pa še nimamo politike na tem področju, veliko generalnih direktoratov se ukvarja s tem področjem. Pogledali bomo, kaj se da storiti, zato da bomo koordinirali to področje. Obiskala bom države članice, obiskala pristojne organe in preučila možnosti za delovanje na podlagi zelene knjige pa bom razpravljala o možnosti skupne politike za ribogojstvo. Izvolite dodatno vprašanje, 30 sekund. Se strinjate s tem, da bi v tem sektorju potrebovali jasno reformo, ko gre za normativo? Ribogojstvo je namreč vključeno v več deset ureb. Mislite, da bi potrebovali posebno besedilo za to? Gospoda Manaki, da, strinjam se s to idejo. Obstaja veliko različnih oddelkov in organov, ki se ukvarjajo s tem področjem. Varstvo okolja, transport, zdravje. Naprimer, seveda si ne želimo pridobiti pristojnosti iz drugih generalnih direktoratov, vendar pa moramo poskrbeti zakonodajno na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod podpredsednik Haglund. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa kandidatka. Rad bi slišal kaj več o odnosih s tretjimi državami skladu s sporazumu in standardih varstva okolja, ki jih želi Evropska unija spodbujati. Tukaj smo v odboru zavrnili sporazum z Gvinejo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in če bo v prihodnosti prišlo do podobnih primerov. Potem pa imamo vprašanje tjulnov in kormoranov plenilcev, kako boste preprečili, da bi prišlo do velike škode za ribolov. Hvala lepa. Dve minuti, gospa Damanaki. Najlepša hvala, gospod Haglund. V zvezi z mednarodnimi sporazumi bi rada dejala, da tukaj obstaja še veliko možnosti za izboljšavo Naša politika je treba izpeliti in to je tudi poglavje v reformi skupne ribolovne politike. Imamo zelo veliko sredstev, 15 odstotkov celotnega proračuna imamo. To je znesek namenjen za mednarodne sporazume. Ta sredstva lahko namenimo za ribiško politiko in za interese tistih držav, ki so v zelo težkih okoliščinah, še posebej, ko gre za človekove pravice. Pozdravljam odločitev parlamenta glede Gvineje. Mislim, da je bil to zelo velik prispevek Evropskega parlamenta k naši politiki. Razpravljati moramo o sporazumu, kajti človekove pravice so v ospredju in jih ne smemo prezreti. To koristi vsem, ne samo ribičem, ampak tudi našim državam partnericam. Veliko krat te države ne izkoristijo teh sporazumov, vendar pa moramo skušati storiti najboljše, kar lahko. Dodatno vprašanje. Hvala lepa, gospa Damanaki, vašem, za vaš jasni odgovor. Lahko poveste še kaj več o morskih plenilcih, če imate še kaj časa. Se opravičujem. Drugo vprašanje o zvezi s tjulni in kormorani. Mislim, da to ni v pristojnosti komisije in Evropske unije, to je v pristojnosti držav članic države Evropske unije rešujejo ta problem na najboljši način. Ko sem dejala, da je to pristojnost držav članic, sem imela v mislih kormorane. Pri tjulnih pa imamo politiko in to je treba pravilno izvajati. Naslednje leto bomo imeli možnost za oceno posledic v okviru varstva okolja in ribolova, zato da bomo sprejeli pravilne odločitve. Sedaj pa gospod Hatton, ena minuta. Najlepša hvala, gospa kandidatka. V vaši uvodni izjavi ste omenili verodostojnost politike in da je ta postavljena pod vprašaj. Še posebej, ko ste govorili o skladnosti. Lahko vam povem, da ta politika nima nobene verodostojnosti na škotskem, kajti z njo živimo že 30 let in to je povzročilo veliko negativnih posledic v naših ribiških skupnosti. Kakšno je vaše mnenje za škotsko in kako bo reforma izboljšala situacijo na škotskem in kot drugo, ko govorite o decentralizaciji, pravite, da želite doseči posebne rešitve za morske bazene. Ribiške narodi, ki imajo morske bazene, bi morali eh, odločiti o tem, kako bomo gospodarjali s temi, kajti mi bomo poskrbeli za, za ohranjanje teh eh, področji. spoštujem mnenje kolega, ko pravi, da je prišlo do negativnih posledic ribiške politike, vendar pa je prišlo tudi do pozitivnih <laughs> posledic. In do teh je prišlo tudi na škotskem. Ravno zaradi naših politik je prišlo do izboljšanja staleža, ostriža, osliča. in stalež je dosegel že raven eh, maksimalnega staleža. Te politike izvajamo že od leta 2007 in staleži, staleži so si pomogli za 40 odstotkov. Torej imamo eh, veliko pozitivnih primerov. Ni vse tako mračno. Isto velja za morskega lista v Biskajskem zalivu. Želim doseči, da ribiči na škotskem menijo, da so vključeni, da njihovo mnenje šteje in zato popolnoma razumem, kar pravite. Ko gre za predloge reform, reforme na tem področju, moramo stvar poglobljeno preučiti. Vsi eh, vemo, da se moramo dogovoriti o tem, kdo bo spremljal odločitve v primeru morskih bazenov. Vi eh, govorite o tem, da bodo države članice, ki imejo na morske bazene, tiste, ki bodo odločile. Tega ne morem sprejeti, to bi bilo v nasprotju s pogodbami. To bi ustvarilo tudi problem zaradi tega, ker bi postavili pod vprašaj skupni vidik skupne ribiške politike. Dodatno vprašanje 30 sekund samo. Mogoče bi postavili pod vprašaj ta skupni pristop skupne ribiške politike, glede na to, da ta eh, politika ne deluje. Zelo težko je razložiti ribiškim skupnostim, da moramo delovati na določen način, zaradi tega, ker pogodba tako določa. Ne morete sprejeti tega, da je tudi vaša vloga, da da podate vprašanje, da je lahko tudi pogodba tista, ki predstavlja problem. Gospoda Manaki, pa v minute. Sama moram spoštovati pogodbo. Pogodba namreč določa, da se lahko razpravlja o celotni politiki in to tudi počnemo. Ne razpravljamo samo o področjih, ki niso bile uspešne. Na podlagi pogodbe bomo sedaj revidirali celotno skupno ribiško politiko. To je smisel zelene knjige in o tem govorimo, ko govorimo o reformi skupne ribiške politike. Sedaj pa gospod Stevenson, eno minuto. Hvala lepa, gospa Damanaki. Olajšano opažam, da ste pripravljeni na reformo skupne ribiške politike, še posebej, ko gre za decentralizacijo sprejmanja odločitev na zainteresirane. Pogodba iz Amsterdama v zvezi s subsidijarnostjo izključuje decentralizacijo in sprejmanje odločitev v državah članice. Kako boste premostili to oviro in kako boste zagotovili, da bo vsakodnevno upravljanje izključilo makro upravljanje in gospodarjanje, kar je se izkazalo za katastrofo, ko to izvaja Brusel. Najlepša hvala, gospoda Manaki, dve minuti. Res je, pogodba določa, da ne moremo renacionalizirati naših politik. Zaradi tega sem že na začetku jasno povedala, da želim razlikovati med tem, kar je vračanje pristojnosti države članice in regionalizacijo. In to je tudi tema poročila, ko gre za sprejemanje odločitev. Gre za popolnoma drugo zadevo. Ne govorimo o tem, da bi vrnili pristojnosti državam članicam. Vendar pa bi morali imeti možnost, da bi zagotovili da se podrobnosti sprejemajo na regionalni ravni. Naši pravni strokovnjaki pravijo, da je to možno. Zato smo to vključili tudi v zeleno knjigo. In ravno zaradi tega razpravljam o tem, kako lahko to dosežemo. Vendar pa se strinjam z vami, ko pravite, da ne moremo vrniti pristojnosti državčancem. Storili bomo kar lahko. Dodatno vprašanje, izvolite. Gospa Damanaki, nam lahko zagotovite, da ta enotni sistem upravljanja ne bo predmet razprav v času vašega mandata. Eh, eh, si so indio, si pa te prijenoti no prepina po figu me to ma. Vi sami ste dejali, da se moramo izogniti makroupravljanju. S tem se popolnoma strinjam. Vendar pa ste dejali tudi, da ne moremo imeti enotnega sistema za vse, da moramo poskrbeti za prilagojene rešitve za vsak primer posebej, ko gre za morske bazene. Mislim, da je to dvoje možno kombinirati brez vojaških pravil in eh, ne da bi se vrnili na vprašanje makroopravljanja. Ta pot bo težka in upam, da nam bo uspelo najti čim boljše rešitve. Gospod Ferreira, eno minuto. Zopet vprašanje o decentralizaciji. Gospa kandidatka je dejala, da ne želi vračati pristojnosti državam članicam pri skupni ribiški politiki. Vi zagovarjate skupno ribiško politiko. Vemo pa, da je eno politiko, druga pa so stroški. Kakšno je vaše mnenje glede renacionalizacije stroškov skupne ribiške politike, gospa Damanaki? Zopet vprašanje v zvezi z decentralizacijo. Govorila sem o potrebi po skupni politiki. Evropski projekt ima določbe in varovalke za to, da zagotovimo pravično delitev bremena. Že dolgo podpiram evropski projekt in mislim, da imamo prave varovalke Ko pa gre za izvajanje kolegijalnosti, bom podprla vse predloge iz pristojnih odborov. Izvolite, čas za dodatno vprašanje. Vprašal sem vas, kako boste se soočili z grožnjo, da bi zmanjšali plačila in obveznosti v skupni ribiški politiki in kako bi lahko dosegli dolgotrajen karakter glede eh, reforme leta 2002, ko je šlo za dodelitve mil v države članice. Torej, kakšno je vaše stališče, gospoda Manaki? Seveda bomo spoštovali Evropsko konvencijo o pomorskem pravu obstajajo različne situacije v različnih državah. V sredozemlju imamo sistem, kjer je ribolovna cona 20, 12 mil in ne 6 nautičnih mil. Nekatere države pa imajo ribolovne cone, ki vključujejo 200 nautičnih mil. Spoštovali bomo odločitev komisije. Hvala lepa. Zadnji je gospod Salavrakos. Eno minuto. gospa Damanaki. Menim, da je vaša predstavitev zelo zadovoljiva in čeprav izhajava iz različnih drug, eh, političnih strank v Grčiji, sem vas vedno občudoval, občudoval sem eh, vaš način razmišljanja in vaša Eh, briljantna stališča. Imam pa za vas vprašanje v zvezi s sredozemljem. Kot veste, eh, imamo nekaj mediteranskih držav in nekaj teh držav okoli sredozemskega bazena ne spada v Evropsko unijo. In eh, tu obstajajo tudi izključne gospodarske cone. Kot bodoča komisarka, kako boste zagotovili enake ribolovne možnosti za ribiče. Naši ribiči morajo spoštovati zelo podrobno zakonodajo, strogo zakonodajo, korirajo pa z ribiči iz držav, ki niso članice EU in ki veliko krat nelegalno eh, ribarijo v naših vodah. Hvala lepa kolegu za zelo prijazne vprašanje. Ta problem, ki ga omenjate, je resen problem. Vpliva na Grčijo, ampak ne samo na Grčijo, temveč tudi na mnoge druge sredozemske države. Zato, ker se morajo ribiči v sredozemlju soočati z nelojalno konkurenco ribičev iz eh, držav, ki niso članice EU. Kajti veliko držav je okoli sredozemskega bazena in eh, države, ki niso članice, običajno nimajo iste zakonodaje in tudi niso vedno pripravljene spoštovati mednarodna pravila. Možni način reševanja tega problema je dialog. Moramo izkoristiti vse možnosti in priložnosti, ki se ponujajo. Evropska unija, kot veste, je tudi članica več eh, organov eh, sredozemskega ribiča, smo člani eh, GTFCM in ta organizacija vključuje vse sredozemske države, vključno s Trčijo. Zelo, zelo pomembno je, da Evropska unija eh, zagotavlja svoj vpliv in eh, s tem zagotovi spoštovanje pravil. Evropska unija je tudi največja uvoznica rib na svetu in zato moramo narediti vse, da ne bomo uvažali nezakonitih ribiških proizvodov. Ne moramo dovoliti, da bi nelegalni neregulirani in nedovoljeni proizvodi prišli na naš trg. Zato moramo najti najboljše možne rešitve za vse. Končni cilj je zaščititi naše ribiče. Zagotavljam vam, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da ta cilj dosežemo. E, e, Evropska konvencija o pomorskem pravu bo e, spoštovana v celem sredozemlju. Hvala lepa. E, moje vprašanje je že bilo odgovorjeno. Hvala lepa. Najlepša hvala. E, gospod Kadek je podpredsednik. Hvala lepa, gospa predsedojoča. E, gospa kandidatka, dobrodošla. Sem eden mnogih, ki menijo, da je trenutni sistem kvot neprimerjen za obrtniško oziroma za ribarjenje majhnega eh, obsega. Eh, zelo zaskrbljeni so eh, brit, bretonski ribiči. Zelo me eh, skrbi eh, ta sistem. Ali ste po Lizbonski pogodbi eh, naklonjeni temu, da bi imeli novo definicijo eh, rib, ribištva majhnega obsega? Eh, to bi bilo zelo pomembno za. Eh, preživetje naših ribiških podjetij. Dve minuti, gospoda Manaki. Najlepša hvala, gospod Kadek. Sistem ITQ in eh, prenosljive kvote, eh, skušam eh, prepričati, Eh, zagotoviti, da bo govorila o isti stvari. Ampak to vprašanje, vprašanje eh, prenosljivih kvot je zelo občutljivo. Tudi za ribiče v Britaniji. Naj eh, po, novim to, kar sem že povedala. Nekatere države članice izvajajo ta sistem prenosljivih kvot, vendar pa imamo pogoje in omejitve. Re, recimo Danska ne omogoča, ne dovoljuje, da bi se eh, kvote prenašale oziroma da bi se pravice prenašale tudi na velike ribiška plovila. To velja samo za eh, ribolov majhnega obsega. Obstajajo omejitve in tudi države, ki ta sistem uporabljajo, lahko najdejo najboljši možni način. Seveda bomo izkoristili vse svoje možnosti, da bomo eh, majhne ribiče zaščitili. Gospod Kadek, strinjam se, potrebujemo formalno definicijo eh, ribolova majhnega obsega in to bo tudi del reforme skupne ribiške politike. Veliko dejavnikov moramo upoštevati. Dolžina ribiškega čovna oziroma plovila, potem eh, povlečne mreže bi morali morale biti prepovedane. Potem je pa tu še vprašanje lasništva. Če ima nekdo sto majhnih eh, ribiških čovnov, je to čisto drugače kot nekdo, ki jih ima manj. To so vsa vprašanja, o katerih moramo govoriti. Moramo pripraviti definicijo eh, ribištva majhnega obsega. Eh, dodatno vprašanje, še eno vprašanje je, o katerem smo že govorili. Obstaja nas nasprotje med trajnostnim upravljanjem resursom in celotnim odprtjem svetovnega trga. Veliko proizvodov dobivamo iz tretjega, eh, tretjih držav. Kako boste zagotovili, da bodo spoštovali vse norme oziroma vsi standardi, eh, ki se trenutno v teh tretjih državah ne spoštujejo? To velja za okoljske in druge standarde. Najlepša hvala. Številke, ki jih imam jaz, je kažejo, da je situacija še hujša. Po mojih statistikah je 70 odstotkov proizvodov, ki jih porabimo v Evropi, uvoženih. To pomeni, da ste vi odprli zelo pomembno in resno vprašanje. Mislim, da moramo biti agresivni in defenzivni. Defenzivni smo lahko, zato ker imamo najboljšo možno regulativo, eh, ki ureja eh, eh, zdravstveno področje. Eh, potem imamo pa tudi zelo ustrezno regulativo, ki ureja eh, trgovino. Na tem moramo ustrajati in zahvaljujoč kontroli nad nelegalnimi proizvodi, takih proizvodov nimamo na našem trgu. Lahko smo pa agresivni v svojem pristopu pri uporabi označevanja in sooznačevanja. Pomembno je, da evropski potrošniki vedo, kaj je do. In zato je treba zagotoviti zdrave proizvode. Andrés Barea, dve minuti. Komisarja, eh, enhorabuena. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Čestitam vam za vaše imenovanje. Nahajamo se v situaciji, ki je globalnega značaja. Vi ste govorili o verodostojnosti napredka. Pred reformo, ki imamo pred seboj, mislite, da bi lahko z reformami dosegli nove cilje in glede na mednarodne sporazume, bi lahko, kako bi lahko merili demokratizacijo v teh državah na podlagi teh sporazumov. In še eno kratko vprašanje vlogo ženske v ribiški politiki. Gospa komisarka, želim vam veliko sreče odgovoriti morda na tri vprašanje. Bom poskusila odgovoriti. Naj začnem z vprašanjem o ženskam, e, tako da če mi za drugo zmanjka e, časa, bom vse o tem nekaj povedala. Prosila sem za statistične podatke. Samo štiri odstotke e, vseh ljudi, ki delajo v ribištvu, je žensk vendar pa imamo v celotni industriji 26 odstotkov eh, žensk, zato ker je veliko žensk vključenih v predelovalno industrijo. Torej 4 odstotke samo jih je pa v eh, ribištvo. Nekaj žensk sodeluje tudi pri regionalnih svetovalnih centrih. Sama sem bila že v stikih z organizacijami žensk in predlagala, da se začno zauzemati za boljši status. To se pravi, tudi v okviru reforme moramo govoriti o tem. Kriza je zelo prizadela ribiški sektor, cene so zrasle, potrošnja je padla v nekaterih državah in zato bomo morali ogotoviti, v kolikšni meri je mogoče ta sektor zaščititi, kajti delovati moramo uh, v skladu z smernicami komisije. Torej, kako zaščititi najbolj ranljive, majhne ribiče. Eh, zato bomo lahko uporabljali moderna sredstva. Eh, ko pa govorimo o demokratizaciji, se pa strinjam s tem, kar ste povedali. Najlepša hvala. Zelo hitro ste odgovorili na vprašanja. Tudi sama bom hitra. Govorili ste o eh, ribiški produktivnosti, kakšne, kakšni bodo ukrepi za učinkovitost in pa kaj boste storili za vidnejšo vlogo žensk? Ziskola. Ala prepina. Dobro vprašanje. Moramo poskusiti. Vemo, da imamo 88 tisoč plovil, vemo, kakšne so glavne lasnosti naše ribiške flote. Nimamo pa konkretnih specifičnih podatkov o eh, prevelikih zmogljivosti. Poštena mora biti. Često si ustvarimo sliko o prevelikih zmogljivosti eh, na podlagi uporabe eh, številk tak in to mogoče ni vredno. Sedaj pa ima besedo gospod Remer z dve minuti. Gospa Remer. Eh, Hvala lepa. Gospa Damanaki, dosedanji sistem glede količin in metod temelji tudi na kaznih za ribiče, ki kršijo, ampak to ni pripeljalo do cilja. Ali ne bi bilo bolj smiselno, če bi imeli sistem nagrajevanja in sankcioniranja? Menim, da bi morda na ta način lahko dosegli boljše rezultate. In to tudi moje vprašanje, katere spodbude namerava uvesti komisija, zato da bodo ribiči spoštovali načela skupne ribiške politike in kako bo komisija bolje vključila tudi ribiče v ta način komuniciranja. Strinjam se z gospodom Reimers. Če je nekdo vključen v proces odločanja, potem ta oseba dosti lažje izvaja odločitve, ki so sprejete. Vendar pa moramo na to gledati v kontekstu obstoječih pogojev. Omenili ste spodbude. Spodbude so ugrajene v našo politiko. Uh, nova uredba o eh, nezakonitem in eh, nedovoljenem ter nereguliranem v eh, lovu govori ravno o spoštovanju pravil. In zato moramo upoštevati tudi spodbude takrat, ko govorimo o kaznih in sankcijah. Recimo, če je bila izrečena kazen, oseba pa se kljub temu Eh, obnaša v, eh, neskladno se pravili, potem se spodbude lahko umaknejo. Govorili smo tudi o kvotah v povezavi s podbudami. Naj povem, da smo rekli, da smo določali take eh, in kvote po državah članicah, za vsako državo članico posebej. Države članice lahko same sprejmejo določene spodbude, nekatere to delajo. Eh, Vdik spodbud bomo eh, okrepili. Gospa Remer, želite dodatno vprašanje? Ne. Sedaj bom bolj prizanesljiva glede časa, ker ne zamujamo prosim pa, da ne zlorabite moje ponudbe. Mi bo na vrsti na zadnji. Tudi gospa komisarka bo na koncu dobila več časa za to, da bo lahko um, se bolj konkretno poglobila do, do, v določeno vprašanje, če želi. Gospod Valesa, eno minuto. Pani predsednica, šanona pani je dama. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa Damanaki, prihajam iz Polske, iz Gdanska na Baltskem morju. Naj vam postavim eno vprašanje o tem območju. Polsko, polski ribolov na Baltskem morju predstavlja 400 eh, velikih plovil in 900 majhnih. To pomeni več kot 2000 delovnih mest, poleg tega pa lahko eh, prištejemo še sedem delovnih mest za vsako osebo v predelovalni industriji. To pomeni, da je eh, to eh, območje odvisno od ribištva. Kljub programom zaščite pa staleži padajo na Baltiku. Zato vas sprašujem naslednje, kakšne ukrepe nameravate sprejeti, da bi, spreje, da bi eh, spodbudili selektivnost pri ribarjanju trske in kako bi zaščitili bodoče generacije? Gospoda Manaki. Dobro razumem posebno naravo Baltskega morja in tudi vem, kako pomembno je ribištvo za polsko gospodarstvo. Vendar pa si moramo eh, pogledati tudi, kakšna bo prihodnost Baltskega morja in kakšna bo prihodnost polskega eh, ribištva. To bo odvisno od staleža. Samo zadostni staleži lahko omogočijo preživetje ribičem. Omenili ste Baltsko trsko imamo večletni program, ki vključuje tudi eh, Baljsko trsko in, samo, eh, in šele sedaj prihaja do rezultatov. Prosila sem tudi za številke. Te številke so spodbudne sicer, ampak kvot še ne moremo povečati. Ne moremo povečati tudi uporabe. Po, povlečnih mrež in podobnega orodja v Baltskem morju, kajti če bomo dovolili eh, ta, uporabo takšnih mrež, lahko to negativno vpliva na majhne delfine in druge sesavce, ki jih ščiti program Natura 2000. Ravnotežje je zelo občutljivo, vendar pa ga moramo eh, doseči tudi v lokalnih svetih. Kolikor vem, je, je Poljska zelo ži, živahna članica tega sveta. To je en način doseči prave rezultate. Večletnega programa se bomo držali. Hvala lepa, gospod Valesa, da dodatno vprašanje. Eh, zelo na kratko. Opozoriti vas želim na en problem, ki je povezan z mojim vprašanjem. To je pa problem, ki ga moramo rešiti skupaj. Gre za ulov zelo majhnih trsk, mladic, in niti Evropska komisija, niti ribiči ne vedo, zakaj se jih toliko ulovi. Ali gre za pravo izbiro uh, orodja, opreme ali gre za tehnologijo? Lepša hvala. Hvala, da ste me spomnili na to. Prej vam na to vprašanje nisem odgovorila, je pa zelo pomembno. Uh, Zagotoviti moramo finančno pomoč, zato da bi lahko ribičem omogočili uporabo takšne opreme, takšnih mrež, ki omogočajo bolj selektivni ribolov. Tako da mladic ne bi lovili, da bi eh, bila očesa dovolj majhna, da mladice iz mrež pobegnejo oziroma tudi druge majhne ribe. Mogoče bi lahko govorili tudi o Eh, prepovedi ribolova v določenih območjih, takrat, ko so eh, prisotne mladice v vodja. Sedaj pa ima besedo gospod Arsenis, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, gospod Damanaki. Uh, Kot vsi eh, Grki in Grkinje ste tudi vi, gospa Damanaki, simbol grške demokracije. Imate veliko političnih eh, eh, izkušenj in vidim tudi, da svoj resor zelo dobro poznate nosite pa veliko odgovornost ne samo do evropskih državljanov, ampak tudi do, do bodočih generacij. Vaša veli, vaš velik izziv bo reforma skupne ribiške politike. Nekaj se je že naredilo. Kot veste, se bo reforma osredotočala na zmanjšanje zmogljivosti in pa na zmanjšanje takov. V nekaterih regijah EU, v nekaterih obaljnih regijah EU, kjer ribištvo predstavlja zelo pomembno dejavnost in tudi eh, odpira veliko delovnih mest, bi ta reforma lahko eh, imela dramatične socialne in gospodarske eh, posledice. Ali naj bi take regije imele posebne ukrepe, da bi se očele s temi eh, negativnimi posledicami? Odgovor. Najlepša hvala, gospod Arsenis. Nisem strokovnjakinja za ribištva, nimam takšnih izkušenj, kot jih imate vi, ampak zelo se trudim za to, da dobim ustrezne informacije, da naredim svojo domačo nalogo. Veliko mi je pomagal generalni direktorat in tudi moj pet predhodnik, gospod Borg. Vendar pa je to zelo pomembno vprašanje. Socialne posledice bodo. Kako jih omiliti? Podrobno Eh, razpravo sem imela z eh, kandidatom za komisarja za socialne zadeve. Moramo ugotoviti, kako izkoriščati Evropski socialni sklad za to. Pomagati moramo tistim, ki bodo verjetno morali prenehati se svojo poklicno dejavnostjo. In to ni lahko. Ni lahko reči nekemu ribiču, ne boste več ribič. In zelo težko je tudi Eh, usposobiti te ljudi, da bi delali kje druge. Zato moramo razmisliti v smislu povečane finančne pomoči tistim, ki bodo prizadeti zaradi te reforme. Ravno tako eh, moramo razmisliti o možnosti zgodnega upokojevanja. Eh, to je sicer drago, to ne spada v predstojnosti Evropske komisije, ampak v predstojnost držav članic moramo upoštevati te posledice, pogodbo spoštovati, pravna služba bo prav gotovo tu veliko pomagala in moramo ugotoviti, kako tem regijam pomagati. vsaj starim ribičem moramo dati možnost, da nadaljujejo svoje življenje kot ribiči. E, mlajše pa bi mogoče lahko preusposobili. To pomeni razpravo o kvalifikacijam, o, e, razpravo o diplomi iz pomorskih študij, ampak ko bo ta razprava stekla, moramo vključiti ne samo proizvajalce, Eh, organizacije proizvajalcev, ampak tudi sindikate. Eh, sindikati obstajajo takšni, ki predstavljajo ribiško dejavnost. Do sedaj z njimi nismo delali, ampak mislim, da bi od sedaj morali. Gospod Arsenis, želite zastaviti dodatno vprašanje? Ja, hvala lepa. Najlepša hvala, gospoda Minaki, za vaše vprašanje. Imam pa še eno težko vprašanje za vas. Čeprav je prišlo do zmanjšanja staležev zaradi prelova in netrajnostnih praks, pa pričakujemo nadaljne opadanje staležev zaradi podnebnih sprememb. Kaj nameravate narediti za omejevanje eh, podnebnih sprememb? Temo, tega nismo dovolj natančno preučili, nimamo dovolj znanstvenih dejstev. Me lahko slišite? Torej, rekla sem, nimamo dovolj znanstvenih dokazov, znanstvenih dejstev, da bi si lahko ustvarili jasno sliko o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na morja in oceane. Tesno sodelujem z irskim komisarjem, ki bo odgovoren za raziskanje kot sem rekla prej, je 30 milijonov evrov v okvirnem raziskovalnem programu. Mogoče je to celo 35 milijonov. Torej, ta vsota je bila rezervirana za to. In potem je še en program uh, v višini 10 milijonov evrov, ki se bo tudi ukvarjal s tem gotavljali naj bi, eh, kakšne eh, spremembe doživljajo morja in kakšen je socialni in eh, gospodarski vpliv na obaljna področja. Svoje odločitve bomo osnovali na znanstvenih dejstvih in na študijah, ki jih imamo. Kot veste, sodelujemo z znanstvenimi organi, kot je ICIS in pa kot je znanstveni odbor. Kot zadnji v tem četrtem sklopu ima besedo gospod Davison. Najlepša hvala. Gospa kandidatka, stale že skušamo izboljšati z reformo SRP, ampak istočasno pa poteka tudi certifikacija trajnostnega ribolova. Trgi rastejo in obstajajo proizvajalci, ki želijo imeti svoje ribe iz vzdržnih virov. Deset odstotkov svetovnega ribolova, eh, ribištva sedaj uvaja prakse, na podlagi katerih bodo lahko dobili ustrezne certifikate. To pomeni tudi uh, več denarja za ribiče, to pomeni več zaupanja za uh, potrošnike in to pomeni tudi večjo vzdržnost. Ta paralelni razvoj certifikacije vzdržnega ribolova, ali je to nekaj, kar bi vi spodbujali? Gospoda Manaki, izvolite. Najlepša hvala, gospod Davis, za vaše vprašanje. To vprašanje je zelo zanimivo komisar Borč in naš generalni direktorat sta poskušala spodbujati program označevanja ribiških proizvodov. Rezultati niso bili dobri. Žal, tudi nimamo neke zanesljive ocene učinka uh, od eh, odbora, ki je za to odgovoren. Se pravi, sedaj nimamo prave podlage za nadaljne delo, ampak eh, oceno učinka bomo skušali pridobiti in na tej podlagi bomo potem eh, skušali sprejeti minimalne kriterije, tako da bodo ribiški proizvodi v trgovinah imeli ustrezne oznake o certifikaciji. Vi ste pa omenili, nekaj, kar nekoliko presega Eh, te naše trenutne dejavnosti in sicer eko označevanje. Eko označevanje proizvodov in veliko pobud je na tem eh, področju. Eh, VVF je vključen v to tudi komisija, to so pomembne pobude in te pobude so že korak naprej in zato menim, da lahko sodelujemo z organi, ki so za to politiko odgovorni, tako da bomo imeli eh, eno eh, enotno schemo certifikacije za Evropo. No, vem, da tudi predsedstvo, trenutno predsedstvo govorim eh, o ekoznačevanju, ki naj bi bila prioriteta v šestmesečnem predsedovanju. Ampak pomembno je to, da EU ne bo ponovno izumljala um, tople vode in delala to, kar nekateri že delajo. Mislim, da se je treba osnovniti na najboljše prakse in jih okrepiti. Gospa Damanaki, Sistem, ki ga sedaj pripravljamo, je sistem, ki bo vključeval minimalne kriterije potrebne za to, da se zagotovi, da bodo potrošniki eh, od nas dobili oradno potrdilo, da je riba bila lovljena na trajnostni način. Kdo bo to izvajal? To je odprto vprašanje. Ne skušamo ničesar nadomestiti. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Rodust. Hvala lepa. Dobili smo zelo strogo časovnico in gospa predsednica, zaradi vašega izvrstnega vodstva imamo sedaj nekaj minut več na voljo. Želeli smo namreč zastaviti nekatera vprašanja, pa se žal to ni išlo, glede na predvideno časovnico. Ali bi morda po koncu, ko bodo vsi dobili besedo, ki so na seznamu, lahko zastavili še ta vprašanja? Gospa Radost, skušam pridobiti na času, zato da bomo dali več časa gospej kandidatki, zato da bo lahko um, imela več časa za odgovore. Čas smo zračunali na podlagi Dahontove metode. Zato vam ne morem dati več časa. Če ne bi morali dati več časa še drugim, skušam zadostiti merila, ki bodo zadovoljila vse in ki bodo spoštovala enaka pravila za vse. Zelo obžalujem, ne morem vam dati več časa na voljo, kaj ti želimo dati več časa, gospe kandidatki, ne pa porušiti naš dohuntov sistem. Sedaj damo besedo gospodu Riveliniju. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednica. Katero politiko namerava gospoda Manaki uporabljati za ribolov v sredozemlju, ker imamo države skupnosti, imamo skupnostne predpise, ki določajo skupni dovoljeni ulov, pa tudi kvote za določene vrste rib. Po drugi strani pa imamo države, ki niso članice Evropske unije, pa so ob sredozemlju ali pa imamo države, ki se sploh ne nahajajo tam, pa lovijo po mili volji. S tem prihaja do pretiranega ulova iz plena in seveda tudi neenake pogoje Kaj boste povedali glede držav članic, ki niso članice Evropske skupnosti in ki se na trgu pojavljajo z istimi sortami rib, vendar pa po drugačni ceni? Eh, eh, Gospod Rivelini. Eh, Res je. da mora države članice Evropske unije spoštovati zelo stroga pravila, ki veljajo za celotno Evropsko unijo. Imamo tudi predpise, ki se nanašajo na sredozemlje in želimo, da države članice naredijo vse, kar je v njihovi moči, da izpolnijo pravila. Poskrbela bom, da bomo spoštovali tudi časovnico in da se bodo predpisi izvajali čim prej. Ampak mnoge države se niso odzvale in niso poskrbele za ustrezno izvajanje zakonodaje. Potem so povdarile, katera področja potrebujejo posebno zaščito. Drugod pa nismo dobili nekaterih nujnih informacij, recimo glede evidentiranja posameznih vrst rib in tako dalje in tako naprej. Tu imamo vsi določene odgovornosti. Podobno vprašanje sem dobila glede grških ribičev. Vi sprašujete o italijanskih. Res je, italijanski ribiči morajo tekmovati z ribiči iz držav, ki niso članice EU. In seveda ti ribiči lahko zelo lagodno lovijo ribe, ne da bi morali spoštovati naše predpise. Kaj ne naredimo, da bodo drugi ribiči spoštovali naša pravila? Kako to lahko naredimo? Lahko izvajamo naš vpliv v okviru mednarodnih organizacij. Imamo predstavnike Libije in Alžirije, ki so tudi zastopani v regionalni organizaciji za sredozemlje. V tem forumu moramo jasno povedati, da morajo spoštovati pravila. Pri drugih državah, recimo, če si pogledamo Maroko, imamo sklenjen sporazum, tako da imamo še razlog več, da lahko na nje izvajamo pritisk. Torej, v okviru mednarodnih odnosov moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bodo države ravnale enotno. Lahko pa sprejmemo tudi obrambne ukrepe. Če postane jasno, da ne bomo dopustili, da bi nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov obstal, potem menim, da je to lahko tudi spodbuda za spoštovanje pravilov. Vendar pa moramo preveriti, da se izvajajo ukrepi proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. In tukaj lahko tudi agencija odigra svojo vlogo. Imamo tudi inšpektorat, ki pregleduje plovila. Skratka, uporabili bomo vse, vsa orodja, ki so na voljo, da zagotovimo spoštovanje. Gospod Rivelini, dodatno vprašanje. Hvala lepa. Morda smem dodati še to, da boste vi pristojni za evropsko ribištvo in tu in danes nam morate povedati, kaj boste naredili za to, da boste branili evropske ribiče pred ribiči iz držav, ki niso članice Evropske unije in izvajo agresivne prakse. Evropa mora biti prepričana, da jo boste branili brez ideoloških predsotkov. Nam lahko konkretno poveste, kaj boste naredili v odnosu do libijskih ribičev, ki s podporo Gaddafija prihajajo in izkoriščajo teritorijalne vode na nek nerazumljiv način. Ste pripravljeni začeti pogajanja za sporazum med Libijo in Evropsko unijo, tako kot je predlagal vaš predhodnik Borg februarja 2008? Lahko vam zagotovim, gospod Rivelini, da imamo vsi osebna prepričanja, ampak če bom postala komisarka, bom poskrbela za to, da uporabim vsa orodja, ki so mi na voljo. Uporabila bom znanstvene podlage, ki so mi na voljo, dokumentacijo, ki izhaja iz socialnega dialoga in Če bom postala komisarka, bom uporabila tudi storitve generalnega direktorata, tako da bomo lahko čim bolj učinkoviti, nič manj in nič več. Govorili ste o predsotkih. Zakonodaja je zelo konkretna, zelo jasna in moramo jo izvajati. Sicer pa lahko sama dam svojo osebno obljubo, da bom prišla v odbor za ribištvo in da bom poskrbela, da bomo na sestankih GFCM, kjer sodeluje tudi Libija, sprožili to temo. Prav tako si moramo pogledati, kako lahko sodelujemo z drugimi generalnimi direktorati, zato da to vprašanje vključimo v okvir mednarodnih odnosov. Vsi morajo spoštovati pravila in ne moremo ne izvajati pravil ter škodovati našemu staležu, zato ker tudi drugi to počnejo, mi moramo njih prepričati naj spoštujejo pravila. Senjora, Gospa Trautman ima besedo kot zadnja v tem sklopu. En minut. Eh, Gospa kandidatka za komisarko, moja skupina od nove komisije pričakuje, da bo postavila ustvarjanje novih delovnih mest, boljših delovnih mest in boj proti socialni izključenih v središče strategije 2020. Eh, in to pomeni, Eh, da se vse eh, dejavnosti trenutno srečajo z srečujejo za gospodarsko krizo, gospodarstvo pa tudi okoljsko, kajti eh, onasneževanje je prisotno posod na morju, zraku in eh, druge, kar pomeni, da je prizadeta cela prehrambena veriga. Kakšni so vaši predlogi in konkretno, kako boste izvedli tisto, kar ste najavili v svojem uvodu? Hvala. Gospa kandidatka, izvolite. Hvala, gospa Trautmann. Najlepša hvala tudi za vašo gostoljubnost v vašem domačem kraju. Gre za vprašanje polne zaposlenosti. To je seveda zelo občutljivo vprašanje, zlasti v luči sedanje finančno-gospodarske krize. O vprašanju gospodarske krize sva se pogovarjala s predsednikom Barozom, pa tudi z drugimi kandidati za komisarje. Prevladuje stališče, da moramo zaščititi delovna mesta. Če smem dodati še svoje osebno mnenje, delovnih ni mest ne moremo zagotavljati zgolj na podlagi rasti. Lahko pride do rasti, pa ne bo večje stopne zaposlenosti ali pa ne bo ustrezne stabilnosti na trgu dela. Zato potrebujemo dobro politiko zaposlovanja in prepričana sem, da bo ustrezni direktorat pod vodstvom komisarja dosegal veliko. Sama bom tu sodelovala, ne želim si, da bi na področju ribištva izgubljali delovna mesta. Potrebujemo dobro porazdelitev ribolovnih možnosti da bomo lahko zaščitili delovna mesta v ribištvu. Na to pa si moramo pogledati, kako se uporabljajo predpisi, tako da bi lahko okoljsko krizo, s katero se soočamo, obravnavali tudi iz vidika gospodarske krize in zaščite delovnih mest. Menim, da bi morali uporabiti orodja, ki nam jih daje integrirana pomorska politika osredotočimo se lahko na prostorsko načrtovanje in lahko si pogledamo na rast in razvoj z vidika znanja, tako da tu računamo na podporo področja raziskav, da bomo videli, kako lahko uskladimo zaposlovanje z vsemi drugimi dejavnostmi. Kot sem dejala na začetku, mislim, da je možno obravnavati vse tri grožnje, zagotoviti gospodarsko, okoljsko in socialno trajnost. Vse to bomo združili, če bomo razumeli, da so ti trije dejavniki soodvisni. Gospa Trautman, dodatno vprašanje. Hvala lepa za vaš odgovor, gospa kandidatka za komisarko. Ali bo v vašem delovnem programu ali bodo vključene tudi eh, raziskave, ki bodo spodbujale zeleno zaposlovanje, ali bo vključen tudi način, kako eh, odpirati trajnostna delovna mesta. Eh, mi smo temu zelo naklonjeni. Kaj predlagate? Gospoda Monaki. Makari Japoskolisina, Japoskolisina, Levtkotomena, Itendikima. Upam, da bo področje zaposlovanja v ribištvu prišlo pod moj resor, ker bom potem lahko zadeve obljubila in jih tudi izpolnila, vendar pa zaposlovanje sodi pod generalni direktorat za zaposlovanje. Obljubim lahko samo, da bomo sodelovali. Obljubim lahko, da vam bom na voljo, da bom prihajala k vam zelo pogosto in vsaj trikrat letno nameravam priti pred ta odbor, pa dodatno še, če boste mnenja, da se je o čem treba pogovoriti. Torej, po izvajanju politik bom prihajala sem in vas osebno obveščala sedaj bomo zaključili zadnji krok govornikov za odbor za ribištvo. Mato Adraver, najlepša hvala. Potrebujemo posebne rešitve za posebna vprašanja, tako velja tudi na področju ribolovne politike, tako določa tudi Lizbonska pogodba. Veliko problemov moramo rešiti vsak dan. Ribolov pa je zgodovini vedno bil zelo pomembna panika v našem gospodarstvu in to želimo ohraniti, zato pa potrebujemo vso podporo inštitucij. Rad bi zastavil nekaj vprašanj. Kakšno je vaše mnenje o tem, kako bi lahko pomagali ribiškemu sektorju in kmetijstvu v ultraperiferičnih regijah? kako bi lahko premostili slabši položaj z gospodarskega in geografskega vidika za te regije, kako bi lahko zagotovili, da bomo zadostili vsem potrebam v tem sektorju. Gospod Damanaki. Da, res je. Pogodba pravi, da obstaja poseben režim za najbolj oddaljene regije. In to je posem logično, kajti te regije so zelo daleč stran od celinske Evrope. Imamo tudi poseben program, ki ga verjetno poznate in ki bo tekel do leta 2013. Trenutno je v fazi izvajanja in mi bomo najbolj oddaljenim regijam še naprej zagotavljali pomoč. Drugi del mojega odgovora. Obstaja status izključnega dostopa za te regije v odnosu do teritorijalnih voda. Morda bo potreben predlog, da bi prvih nekaj nautičnih mil bilo rezerviranih za ribiče manjšega obsega, za male ribiče. Poleg seveda dodatne gospodarske podpore za najbolj oddaljene regije, menim, da moramo voditi razpravo tudi v luči prihodnih finančnih perspektiv. In seveda z veseljem bomo prisluhnili vašim predlogom. Če bomo imeli posebna sredstva rezervirana za ribogojstvo, se lahko osredotočimo na to, ampak trenutno za ribogojstvo ne moremo narediti nič več. Te najbolj oddaljene regije imajo določene značilnosti in glede teh moramo sodelovanje okrepiti. Lahko bi recimo povabili predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti iz teh najbolj oddaljenih regij in v okviru reforme skupne ribiške politike bi lahko razpravljali, kako recimo ustanoviti regionalni svetovalni svet. Ampak pogledati si moramo še vse podrobnosti, lahko bi prišli sem in nam pomagali pripraviti strategijo za najbolj oddaljene regije v celoti. Sama bom spoštovala sodbe Evropskega sodišča. Mislim, da prihajate z Kanarskih otokov, ne Kanarski otok, ampak Azori so to sprožili pred sodiščem. Gospod, imate dodatno vprašanje. Res je vprašanje, voda je pomembna, pomembna za nas. Se opravičujem, nisem vas slišala. Res je, določanje voda je za nas zelo pomembno vprašanje. Pravite tudi izvajate program po seji, vendar pa vse kaže na to, da te številke niso primerne. Zato me zanima, če ste pripravljeni na spremembe. Vi boste imeli zelo pomembno vlogo, vendar pa se morate zavezati za najbolj oddaljene regije. Te regije so zelo dobra priložnost za Evropsko unijo, kot mora biti tudi za vas, gospod, gospa Damana. Hvala lepa. Sredstva, o katerih govorite, so del večletnega programa. Ta sredstva so zamrznjena in na posameznih regijah je, da porazdelijo ta sredstva. Večletni program se izvaja, tega ne moremo spremeniti. Lahko pa predvidimo spremembe za naslednji večletni program. Glede načrta izključnega dostopa, ki velja za najbolj oddaljene regije, naj spomnim, da gre za režim, ki že obstaja in ga je treba izvajati. Azori so ta primer sprožili pred sodiščem in mi bomo pač morali izvajati sodbo Evropskega sodišča. Hvala lepa, gospod predseda. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa kandidatka zelo cenim vaše demokratične izkušnje, izkušnje v institucijah in vaše jasne odgovore. Skupna ribiška politika mora biti vključljiva in pa močna in varna. Boste zagotovili, da bo flota prisotna tudi v zunanjih območjih? boste zagotovili, da bomo imeli enake standarde za uvožene proizvode kot za evropske proizvode in če menite, da je v sektore, ki niso vključeni, naprimer v obrtne flote, vključili te standarde. Gospa kandidat. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Glede prisotnosti flot Evropske unije v mednarodnih vodah. Ta prisotnost je pomembna. Približno 340 ribolovnih plovil imamo, ki lovijo ribe v okviru dvostranskih krovnih sporazumov. Približno 5800 plovil imamo, ki izvajo ribolov v mednarodnih eh, vodah zahvaljujoč ribolovnim organizacijam za upravljanje staležem. Mislim, da moramo uporabljati za vse enaka pravila, kot ste dejali. Ta pravila glede ribolova pa morajo veljati tudi za uvoz. Ravno zato trenutno izvajamo ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. In tu imamo kar 150 partnerjev. Upamo, da bodo rezultati naših prizadevanj imeli tudi posledične učinke za male ribiče. V sredozemlju pa tudi drugot je več kot 90 odstotkov celotne flote sestavljenih iz malih ribičev. Zato upamo, da bo to imelo vpliv tudi na te male ribiče. In upamo, da ribičem ne bomo onemogočili preživetja. Pravila moramo strogo uporabljati in si pogledati, katera sredstva so na voljo. Ne moremo imeti posebnih sredstev za nova plovila, lahko pa jih imamo za male ribiče, ki bi želeli biti inovativni in ki bi želeli posodobiti svoje orodje in opremo. Na ta način bomo lahko dosegli boljše rezultate in upam, da boste tudi vi sodelovali. Zvolite dodatno vprašanje 30 sekund. Najlepša hvala. Rad bi samo povedal.

Samo en stavek še glede nečesa, kar še ni bilo omenjeno. Glede prisotnosti naše flote v mednarodnih vodah je treba omeniti tudi piratstvo. Kot veste, ima Evropska unija program Atlanta, ki ščiti trgovska plovila, trgovske ladje Evropske unije in tu se pojavljajo problemi Španija in Francija sta se že odločili za sodelovanje v Atlanti in poskrbeti moramo, da bomo zaščitili tudi ribiška plovila. Kot zadnji ima besedo gospod Sukales in s tem zaključimo čas za govor za odbor za ribištvo. Hvala lepa. Gospoda Manaki, najprej vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za dosedanje odgovore. Naj povem, da sem užival v tem, kar ste povedali, tako kot politiki se spozna na tehnične zadeve, pa tudi kot tehnokrat, ki ve nekaj tudi o politiki. Vemo, da ribogojstvo pogosto negativno vpliva na okolje in turizem. Namreč trajnostni razvoj ne pomeni samo okolja, pač pa tudi družbe in gospodarstva. In dosti krat se to pri ribogojstvu ne upošteva. Ali menite, da gre tukaj za kompatibilne stvari in katere ukrepe nameravate sprejeti? Morda lahko katerega omenite sedaj, zato da bi spodbujali organsko ribogojstvo, ki bo tudi trajnostno. Ja, Hvala lepa, gospod Cukala. Moj odgovor na vaše vprašanje, če je ribogojstvo kompatibilno s trajnostnim razvojem, je, da si bomo za to prizadevali. Znanstveniki pravijo, da to je možno. In če znanstveniki pravijo tako, in če imamo pravo znanstveno podlago in dokaze za to, potem moramo delati naprej. Ko govorite o razvoju ribogojstva, ki da mora iti z roko v roki z trajnostnim razvojem, potrebujemo določene pogoje te pogoje moramo zagotoviti. Absolutno nujno je, da si pogledamo, kako je ribogojstvo lahko kompatibilno z okoljem. Tu se pojavlja cela vrsta vprašanj znanstveniki pravijo, da imajo odgovore. Če bomo torej sodelovali z generalnim direktoratom za okolje, potem bo to možno. Potrebujemo koherentne skladne politike glede ribogojstva in seveda bomo sodelovali tudi z Evropskim parlamentom, ki je zelo dovzeten za ta vprašanja. Potem so pa tukaj še druga vprašanja. Govorili ste o organskem ribogojstvu. Gre za vprašanje ribje moke. Ta bi morala biti rastlinskega in neživalskega izvora. S tem bi zagotovili tudi višjo kakovost ribogojstva. Borunas in Parkšnju poprojekt. Pa še nekaj o sodelovanju med ribogojstvom in turizmom. Sodelovanje je ključna beseda. Menim, da je tu sodelovanje možno, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. Zato imamo integrirano politiko, pomorsko politiko in politiko prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje mora zagotoviti prostor za obe panogi. Dodatno vprašanje. S tem vašim odgovorem ste mi omogočili, da vam nastavim past. Ker ste govorili o znanstvenih raziskavah, lahko rečem, da ko govorimo o raziskavah in uporabi inovativnih tehnik, kaj nameravate tu narediti na področju ribogojstva? Raziskave so ključnega pomena. Vem, da tudi vi to dobro poznate. Žal smo omejeni pri finančnih virih, denarja ni dovolj. Sredstva, ki jih ima za raziskave na voljo GDMare, so omejena. Nekaj jih moramo porabiti za to, da dobimo znanstveno podporo od eh, znanstvenega odbora za ribištvo in ribogojstvo. Manevrskega prostora ni ravno veliko in ne vem, ali bomo lahko naročili posebne študije na temo ribogojstva. Če bo taka študija naročena, potem bi to morala biti vseobsežna celostna študija. Potem pa še peti raziskovalni program tu bom morala tesno sodelovati z komisarko, seveda, če bo potrjena in morda bova uspeli dobiti tudi nekaj sredstev iz proračuna za raziskave. Najlepša hvala. Sedaj bom zopet stroga s časom z odborom za transport, kajti imate na voljo eno minuto več kot mi in to minuto bom dala komisarki. Prosim, ne pritožujte se, kajti dobro smo vas prijeli v tem odboru. Najprej ima besedo gospod Georgios Kumocakos. Hvala lepa, gospa predsednica. Sam sem prvi, ki govorim v imenu odbora za transport in želim pozdraviti gospoda Manaki. Gospoda Manaki, zelo me veseli, da ste omenili, da je potrebno dobro sodelovanje med vami, celotno komisijo in Evropskim parlamentom. To ste večkrat omenili in moram reči, da me to ne preseneča, glede na to, da ste dolgo bili poslanka v grškem parlamentu. Bežno ste omenili integrirano pomorsko politiko in tako imenovano modro knjigo iz leta 2007. To ste omenili v svojih uvodnih pripombah, želel pa bi, da bi bili bolj konkretni. Kakšna je vaša ocena dve leti po sprejetju zelene knjige? Kako se izvaja, kje so pomankljivosti, zakaj prihaja do zamud in kaj boste naredili, da se to izboljša, ter katere bodo vaše prioritete? In kaj se dogaja z Evropskim atlasom morja? Izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospod Komocakos. Zelo me veseli, da ste postavili vprašanje glede integrirane pomorske politike Evropske unije. Omenili ste tudi zeleno knjigo, modro knjigo, dokumenta, ki ju že izvajamo. Zagotoviti moramo, da bomo imeli ustrezno sodelovanje tudi z drugimi komisarji in da bo prišlo do sinergij. Integrirana pomorska politika, če naj jo dobro izvajamo, zahteva sodelovanje več resorjev, več komisarjev. Gre za GD za transport, okolje, potem Relex, potem direktorat za notranji trg, med drugimi. Uh, kajti vsi ti imajo svojo vlogo v integrirani pomorski politiki. Kakšna je moja ocena dosedanjega izvajanja? Z eno besedo bi to opisala kot spodbudno. Razvili smo nova urodja, imamo pomorsko prostorsko načrtovanje. Govorila bom kar angliško, da prihranimo na času. Skratka, to bo zelo pomemben sistem. Zelo pomembno bo, da imamo programe, ki se nanašajo na znanje. Te programe lahko izkoristimo. Kar pa zadeva Atlas oziroma Mar Atlas, kot se mu reče, to je zelo ambiciozno zastavljen načrt. In upamo, da bo najavljen prihodne leto upamo, da bomo že leta 2010 dobili atlas vseh naših eh, mor in da bomo to opremili tudi z ustreznimi podatki. Upam, da se zavedate, kako pomemben je tak atlas, ker bo to koristno ne samo za ribiče, pač pa tudi za panogo okoljske politike, transporta in tako dalje. Tako da upam, da bom prihodnjo pomlad lahko povedala kaj zelo konkretnega glede Maratlasa. Pravice imate za dodatno vprašanje. Hvala lepa. V svojem odgovoru glede integrirane pomorske politike ste govorili o potrebi po sodelovanju z drugimi kolegi in drugimi generalnimi direktorati, zlasti kar zadeva promet na morju. Gospod Kalas bo pristojen za to področje. Ali vas kaj skrbi, da bi tu lahko prihajalo do prekrivanja oziroma do konflikta kompetenc, če se bo to zgodilo, kako se boste odzvali? V mislih imam pristanišča. Poznate strateški pomen pristanišč za trgovino in pomorski promet. Gre pa tudi za vprašanje tranzita za ribiče. Kako se boste tega lotili? No, če bo prišlo do takega konflikta, je edino, kar lahko naredim, to, da poskrbim, da bova z komisarjem Kalasom sodelovala. Komisar, pristojen za integrirano pomorsko politiko, predseduje tudi skupini, kjer bi lahko razrešili vprašanje potencijalnih prekriven. Ta organ bo deloval tudi v prihodnje in bo zagotavljal čim boljše sodelovanje. Evropska unija je trenutno v kritični fazi. Ne moremo si privoščiti tega, da bi prehajalo do konfliktov kompetenc in da bi drug drugemu hodili po prsti. Evropska unija ima več kot 200 pristanišč in to je zelo pomemben vir. Sama bom naredila vse, kar je v moči, prepričana sem, da tudi gospod Kalas na svojem področju. No. Uh, doamnă comisar, începând cu 1 ianuarie 2007... Gospa komisarka, od 1. januarja 2007 eh, se eh, ima Evropska unija eh, dostop do Črnega morja in Črno morje je zelo pomembno z strateško-geografskega področja, zlasti Donava. Mene zanima, kakšne ukrepe boste sprejeli, kako se boste angažirali za to, da bi Črnomorje bolj vključili v skupno pomorsko politiko. Kakšne projekte načrtujete za eh, Črnomorsko eh, področje, za Črnomorsko regijo in Vem, da je več prošen za projekte, eh, zlasti za agencijo vendar pa ti projekti ne predvidevajo pomorskega koridorja do Črnega morja in mislim, da je to treba popraviti. Nisem se slišala za zadnje, kar ste omenili, to bom preverila. To bom preverila v mojem direktoratu in pogledala, kaj je najboljše, kar lahko storimo. Vprašanje Črnega morja je zelo pomembno vprašanje. Gre za resno zadevo, za veliko odgovornost, kajti gre za relativno mlado področje za nas. Imamo dve državi v tej regiji, Bulgarijo in Romunijo. To politiko skušamo izvajati tudi tam in kolikor vem, sedaj izvajamo to samo pri dveh vrstah. Naše, našo politiko pri upravljanju z eh, ribolovom izvajamo samo v primeru dveh vrst. To ni lahko, kaj ti okrog Črnega morja niso samo evropske države. Imamo veliko velikih držav, Rusijo, Turčijo, Ukrajino, ki imajo zelo velik vpliv eh, Prosila sem za številke in povedali so mi, da 85 odstotkov ulova v Črnem morju je ulov turških plovil, ki niso del evropski, evropske flote, zato moramo z njimi tesno sodelovati, če želimo doseči boljše rezultate. Bolgarija in um, Romunija, kot tudi Turčija, so vključeni v splošnem odboru za ribištvo v sredozemlju. To, to nam dovoli, da lahko rešimo določene vprašanja. Vem, da si želite, da bi imeli boljše sodelovanje, ko gre za Črnomorsko regijo. To lahko storimo na več drugih načinov, naprimer v okviru gospodarskega sodelovanja. Evropska unija že sodeluje pri tem gospodarskem sodelovanju, ki pokriva vse črnomorske države. Tukaj smo bili zelo uspešni. Imamo tudi druge vrste sodelovanja s temi državami, vendar pa bom preverila vprašanje, ki ga omenjate. Ne bomo pa uspešni, če ne bodo sodelovali vse države. Samo z dvema državama ne bomo dosegli ničesar, gre namreč za veliko morje in veliko odprtih vprašanj. Dodatno vprašanje. Najlepša hvala, gospa kandidatka upam, da lahko računam na vas, ko gre za vprašanje po donovske rečne struge. Ko gre za skupno pomorsko politiko, gre za, tudi za pomorsko vprašanje, ne samo za ribištvo. Kaj predvidevate za razvoj morskih pristanišč, kot tudi v rečnih pristanišč? področjih, ki bi jih lahko imeli za pomorske regije. Govorim tudi o obalnem turizmu, zato imamo strukturne sklade za izboljšanje gospodarske konkurenčnosti in pa tudi za izboljšanje ciljev regionalnega razvoja. Upam, da boste stali ob strani, ko bomo oblikovali integrirano pomorsko politiko. Gre za integriran oziroma horizontalen ukrep. Izvolite, gospa kandidatka ko gre za Donavsko regijo in razvoj v tej rečni regiji. To ni v moji pristojnosti. Gre za pristojnost regijskega razvoja, regionalnega razvoja. Seveda pa me to vprašanje zelo zanima. Ko govorimo o nasnaženosti, 50 odstotkov fosfarja v Črnem morju prihaja z vodami Donave. 50 odstotkov fosforja, če želimo govoriti o okoljevarstveni politiki v Črnem morju, potem moramo rešiti vprašanje tudi te rečne struge in pa tudi rek, ki pritekajo v Črno morje. Menim, da naša politika lahko pripomore k integriranemu upravljanju z morjem. Če imamo integriran sistem nadzora, če imamo primerno načrtovanje pomorskih regij, potem lahko kombiniramo te aktivnosti, zato ne bo prišla do podvojevanja, lahko tudi oblikujemo raziskovanje na tem področju. Eh, gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospoda Minaki, za vašo jasnost pri vaši predstavitvi. Strinjam se z vami, ko gre za decentralizacijo in regionalizacijo ribiške politike. To namreč omenja protokol iz bonske pogodbe, ko omenja načelo subsidijarnosti. Govorili ste o posledicah za osebe, za transport, za plovila, govorili ste o kontinuiranosti podpisov sporozumov s tretjimi državami. V zvezi s temi dvemi vprašanji veste, da imamo velik problem s sporazumom Somalijo zaradi plovil, ki plujejo v Indijskem oceanu. Baskovski ribiči so bili udeleženi v primeru piratstva Na tej podlagi smo imeli tudi zelo poglobljeno razpravo v Evropskem parlamentu. Glede na to, da Atalanta pokriva samo trgovska plovila, ne pa ribiška plovila, kaj boste storili s tem v zvezi glede podaljšanja sporazumov in za varnost eh, ribiških plovil v Indijskem oceanu? Prosim, da spoštujete omitev čas eh, poslanci iz odbora za transport. Vi ste najslabši, gospoda Menaki. Señora Damana, aquí tiene dos minutos. Izvolite, dve minuti. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, no, no, no, no. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία συνάδελφο. Ε, πρα... Γκοσπά, Μπιλμπάο. Odgovorila bi na vaše vprašanje s tem, da vam povem, da menim, da mora Evropska unija zagotoviti, da naša ribolo, ribiška plovila lahko varno lobijo, lovijo ob obalah Somalije. To smo skušali tudi doseči z mednarodnim sporozumom. Ribiška industrija si želi teh sporozumov zaradi povečane varnosti. Piratstvo je zapleteno vprašanje baskovsko plovilo, ki ga omenjate, če se ne motim, pomeni, da je 273 mornarjev prišlo v roke piratov. To je zelo resen problem. Pomislite na svojce in na probleme. Atalanta ne pokriva ribiška plovila. Imate prav, gospa Bilbao. Države članice skušajo najti rešitev za ta problem. Poslala sem predstavnike v glavni štab Atalante v Združenem kraljestvu. Morali smo ustaviti koordinacijo, nekatere države kot Francija pa načrtuje določeno spremstvo za plovila. Nekatera plovila premišljujejo o možnosti orožja na krovu. Skušali bomo pokriti ta plovila z operacijo. Gospa Bilbao, prosim, bodite kratki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila in vas prosila, da upoštevate stališče tega parlamenta, ko smo prosili za širitev pokritja operacije Atalante. Do sedaj pa ni prišlo do nobenega premika. Dobro, sedaj damo besedo gospodu Georgiju Sutusasu. Ena minuta. Mednarodni značaj ladidelniške industrije pomeni, da je vloga mednarodne pomorske organizacije zelo pomembna. Ravno tako je treba spoštovati mednarodno pomorsko pravo. To so merila, ki jih moramo vsi upoštevati. Ti namreč odigrajo pomembno vlogo. Strategija integrirane pomorske politike in nacionalnih pomorskih politik eh, skušajo izboljšati konkurenčnost ladedelniške industrije. Znebili smo se kabotaže, imamo davčne olajšave, imamo pa tudi zlato jamo eh, subvencij. To bo povečalo dobiček ladedelniške industrije, lastnikov, eh, ladi in monopola v tem sektorju. Ko pa gre za zaposlene v tem sektorju, te se preganja z ladi, njihove delovne pogoji so slabši. Eh, Delo je bolj intenzivno, veliko več je problemov, ko gre za zdravje in varnost in pa tudi probleme glede varstva okolja. Ta politika je imela negativne posledice za morski promet. Zelo je prizadela tudi družbeni sloj, ki živi v najbolj oddaljenih regijah. Kako lahko upravičite te davčne olajšave? kajti to je sedaj del zakonodaje 27 držav članic. To samo podpira ladedelniški kapital in velika podjetja. Kakšno je vaše mnenje o pravicah tistih, ki živijo v najbolj oddaljenih regijah in ki delajo v tem sektorju? Izvolite, gospa kandidatka. Vam je povzeta pravica do dodatnega vprašanja. Strinjam se s gospodom Tusasom. Konvencija Združenih narodov glede morskega prava je nekaj, kar je treba spoštovati. Strenj se tudi s tem, da ima mednarodna pomorska organizacija zelo pomembno vlogo. To moramo spoštovati in tudi sodelovati z njimi. Vendar pa mislim, da to ni v nasprotju s tem, da si Evropska unija želi integrirano pomorsko politiko. Mislim, da je to v skladu z našo politiko, kajti s tem lahko zagotovimo čim boljše rezultate. Ne bom se spuščala v vprašanja gospodarske politike in davčne politike. Načelo kolegijalnosti znotraj Evropske komisije mi bo pomagalo v tem vprašanju. Vendar pa se strinjam s tem, da moramo preučiti, kako lahko pomagamo našim mornarjem, ko gre za integrirano pomorsko politiko. Imam pristojnost, imam pravico podati svoje stališče. Vemo, kako zelo občutljivo je to vprašanje sama lahko razpravljam o tem, vendar pa to ne pomeni, da se ne strinjam s problemi v tem področju. V tem področju. Verjamem, da veliko kolegov v komisiji tudi razume vaše vprašanje. Sodelovala bom s sindikati. Do sedaj dialoga s sindikati ni bilo. Sindikati ladedelništva in ribiškega sektorja, to je najboljše, kar lahko storimo. Zadnjo konvencijo ila smo podpisali in ta pokriva tudi pravice mornarjev. Imamo tudi sporazum mednarodne organizacije za delo, ki je bila podpisana pred dvema letoma. Nekatere države članice so to podpisale, nekatere države so podpisale, države članice EU pa tega niso storile. Pogovorila se bom s komisarjem za socialne zadeve in zagotovila, da bo ta sporazum tudi podpisan. 30 sekund imate časa, torej pol minute. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ένα ίσω τομέα που δεν είναι στους φακέλους που έχει αναλάβει η κυρία Mogoče ne bi smel govoriti o nečem, kar ni v vaši pristojnosti, vendar pa mislim, da gre za resničen problem, ko gre za varnost pomorskih delavcev in varstvo okolja. Od začetka 1980-ih let Vemo, da imamo v sredozemlju in v Balskem morju zelo težke nesreče plovil, kar povzroča velike probleme za varstvo okolja. Upam, da boste storili kaj za to, da boste rešili ta problem. Izvolite, gospa kandidatka. V skladu z načelom kolegijalnosti bom storila vse, kar je v mojih pristojnosti, v mojih uh, močeh. Vendar pa je treba spoštovati načelo kolegijalnosti v komisiji. Skušala bom storiti vse, kar lahko, da zagotovimo, da ne bo prišlo do nadaljnih nesreč na morju. Imamo pa pakete za varnost na morju, naprimer Erika. Kolegi iz odbora za transport me bodo seveda obsodili, da, da se utikam v področje komisarja Kalasa. Sedaj pa ima besedo gospa Rozbah. Eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo težko je biti na koncu seznama govornikov, vendar pa bi vseeno rada dejala nekaj v zvezi z obaljnim ribolovom. To moramo pogledati kot opcijo, kajti to je zelo dobro za ohranjanje lokalnih delovnih mest, zato nadzorujemo, kakšno opremo se uporablja. Ne bom govoril o industrijskem ribolovu, o tem smo že govorili. Boste premislili o ribolovnih kvotah za lokalno in obaljno vrsto ribolova. ribolova. To omenjam zaradi transportnih in okoljevarstvenih razlogov. Zanima me, če boste uvedli tudi zaščitena območja za to, da mlade ribe lahko eh, varno se razvijajo in rastejo. To je vse. Gospa Damanaki, dve minuti. Začela bom z zadnjim delom vašega vprašanja. To je namreč zelo pomembno. Pomembno je, da zaščitimo mlade ribe. če jih ne vrnemo za to, da nam pripeljejo starše, potem bo rezultat zelo negativen. Moramo pa označiti območja drstenja. Mogoče lahko države članice vzpostavijo načrte za zaščito mogoče bi lahko začasno tudi prepovedali ribolov v obdobje, ko so ribe zelo male, zelo težko, nujno je zagotoviti sodelovanje držav članic. Države članice imajo pravico za dodelitev kvot pri določenih vrstah. Države članice to lahko vključijo v logične predloge. Države članice lahko uporabijo kvote na način za to, da bomo podprli manjša plovila. Na evropski ravni pa bomo storili vse, kar lahko, da zagotovimo, da bo naša politika vključevala prave inštrumente in sredstva za posodabljanje plovil. Mislim, da je to rešitev. Potrebujemo majhna, sodobna plovila s pravilno opremo ki bodo uporabljala tudi novo tehnologijo, morajo preveriti, kaj lovijo, kakšno je velikost, morajo preveriti, če so med njimi mlade rive in zmanjšati zavržek in zagotoviti čim boljše rezultate. Mislim, da to lahko dosežemo. Najlepša hvala. Imate čas za dodatno vprašanje, če želite. Najlepša hvala. Zelo dobro je, da spoštujemo mlade ribe in mala plovila, vendar pa bi rada zastavila vprašanje. Boste rešili problem zavrženja rib? Tukaj moramo prestrukturirati celoten sistem kvot. Imate kakšno rešitev za ta problem? Yeah. Ε, ε, η κυρία Ρόσμπαχ μεταφράζει. pozna pozitivne izkušnje Danske. Kot verjetno veste, je Danska prepovedala zavržek v celoti, vendar pa moramo biti tukaj zelo previdni. Tega tako lahko ne moremo storiti v drugih državah. Kar lahko storimo glede zavržka je da sprejmemo politiko prekomernega završka. To pomeni, da ne smemo zavreči ribe v morje in s tem povečati ulov ribičev. To vprašanje završka je zelo resno vprašanje potrebujemo dosti bolj učinkovito politiko na tem področju. Če se ribič osredotoči na eno samo vrsto, če lovi samo eno vrsto ribe, potem moramo pogledati posebne ukrepe za uporabo in izbor ribolovnega urodja. Če imamo več vrst, potem moramo imeti bolj strogo politiko glede završka vendar pa mislim, da bi zavržek moral postati del preteklosti. Imamo probleme, nimamo veliko rib, zato je nesmiselno, če ne celo neetično z političnega vidika. Je pomembno, kaj, katero besed, besedo zberemo, vendar mislim, da je grozno, da se ribe meče nazaj v morje. Zadnji je gospod Luis de Grandes, Zdaj bomo zaključili vprašanja. Čas imate za eno minuto. Transportna politika v prejšnjem mandatu je uvidela velik dosežek in velik propad. Dosegli smo velik napredek eh, na področju transporta. Propad pa, do poraza pa je prišlo, ko inštitucije niso dosegle dogovora glede pristanišč pristanišča mora biti platforma za simbiozo različnih modalitet. Imate v mislih kakršen koli projekt za liberalizacijo pristanišč in za uporabo sredstev za ta namen? Gospa kandidatka, dve minuti. Gospodarski vidik naše pristanišne politike in pa vprašanje lasništva ni v moji pristojnosti. To je vprašanje generalnega direktorata za transport in pristojnega komisarja. Želim pa ustrajati pri tem, da pogledamo, kako lahko kombiniramo integrirano pomorsko politiko z varnostjo v pristaniščih, dostopom do pristanišč in večje preglednosti. Te pogoje moramo zagotoviti, kajti to vpliva tudi na ribištvo. O tem sem obveščena. Obveščena sem glede načrtov generalnega direktorata za transport in pristojnega komisarja. O tem smo se pogovorili v kolegiju kandidatov za komisarje. Gospod Baroso je že predstavil smernice in v njih pravi, da bi naslednje leto Evropska komisija v celoti govorila o pristanišči z državno pomočjo. Tukaj bomo dobili drugo poročilo o javnih storitvah. Upam, da bomo tukaj dobili čim boljši rezultat, vendar pa se ne bi rada otikala na področje drugih komisarjev. Najlepša hvala. Izvolite dodatno vprašanje, gospa kandidatka. Najlepša hvala za vaše besede, vendar pa nažalost odhajamo od tukaj, ne da bi lahko razl razlikovali med pristojnostmi vašega direktorata in direktorata za transport. Vi ste zelo dobro odgovorili na vprašanje. Upam, da boste sodelovali s tem drugim področjem in da bo ta politika dobila nov impuls in se odražala tudi v zakonodaji. Upam, da bo celoten kolegi spoštoval pristanišča, da bomo dosegli dogovor o pristaniščih, gospoda Manaki. strinjam se s tem, da moramo razjasniti in določiti naše pristojnosti, zato da dosežemo čim boljši rezultat. Vendar pa vam lahko zagotovim, da v prejšnjem mandatu v komisiji problemov ni bilo. Vi imate zelo veliko izkušenj in veste, da smo imeli vodilni odbor desetih komisarjev, vključno s komisarjem za transport. Gospod Borč je bil komisar za morsko politiko, vodil je to področje, ta odbor in reševal probleme konflikta pristojnosti, ko so se ti problemi pojavljali če me boste potrdili in bom postala komisarka in bom vodila ta odbor, bom storila vse, kar lahko, da zagotovim, da bo to gladko potekalo in da ne bo prišlo do konfliktov v pristojnosti. In še odgovor na vprašanje, kar je še bolj pomembno kot moja prisotnost in prisotnost gospoda Kalasa, to je sodelovanje med generalnimi direktorati. Ti morajo sodelovati mogoče bi lahko spostavili med službeno skupino, ki bo zagotovila, da bo prišlo do sodelovanja med obema direktoratoma. Ne gre toliko za pristojnosti. Gre predvsem za to, da bomo končno dobili integrirano morsko politiko. Ponosna sem, da lahko k temu prispevam. Najlepša hvala zaključili smo pravočasni, pravočasno. Se opravičujem, če sem bila preveč stroga, vendar pa smo morali izpolniti naš časovni okvir. Sedaj damo besedo gospej kandidatki za komisarko. Na voljo ima sedem minut za to, da lahko zaključi zaslišanje. ob pol dveh popovdne se vidimo v dvorani 1.5, tam se bomo sestali pod predsedniki, koordinatorji odbora za ribištvo in uradniki političnih skupin za oceno zaslišanja. Izvolite, gospa kandidatka, dam vam besedo za zaključne besede. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej se želim zahvaliti predsedstvo za vse, kar je naredilo in ravno tako se zahvaljujem vsem poslancem in poslankam, ki so mi postavljali vprašanje. Ravno tako se zahvaljujem tistim, ki niso postavljali vprašanje, ampak so potrpežljivo poslušali tako vprašanja kot odgovore. Res sem eh, prepričana in verjamem v to, kar sem povedala. Vaša vprašanja so odprla zelo vsebinske eh, probleme in sedaj ste mi tudi dokazali, da se je splačalo narediti domačo nalogo, da se je splačalo natančno seznaniti se svojim resorjem. Moram priznati, ko so mi ta resor dodelili, me je prestrašilo to, da ta eh, resor se buje toliko tehničnih podrobnosti, s katerimi katerimi se bo morala ukvarjali. Ampak ravno tako sem ugotovila, da eh, skozi celo to področje teče neka rdeča črta, da je tu veliko načel, ki jih moramo vsi spoštovati, kar pa ni vedno lahko. Postavljali ste tudi predvsej vprašanj, eh, o katerih bomo razpravljali v okviru razprave o Srb. Od, odbor za ribištvo pripravlja poročilo o zeleni knjigi o SRP, gospa Nevis je danes tu prisotna in o predlogih sprememb bom dala več informacij. Mislim, da nam bo to poročilo pomagalo. To poročilo bo ključnega pomena v naslednjem letu. Pomagalo nam bo doseči najboljše možne rezultate. V naslednjih letih si moramo zastaviti visoke cilje. Leto 2010 je leto e, biološke raznolikosti in naša komisija in vaš odbor morata v tem letu prinesti svoj prispevek, zato da ne bomo razočarali drugih. Moramo dati svoj prispevek k ohranjanju biološke raznolikosti na planetu. 75 odstotkov našega planeta planeta pokrivajo morja in oceani. In zato smo odgovorni, nosimo zelo veliko odgovornost. Ko govorimo o ribiški polo, eh, politiki, o gospodarjanju z morje, eh, moramo eh, omeniti člen 43 pogodbe, kajti ta daje možnost sprejemanja odločitev. Eh, člen 43.3 eh, bomo dosledno uporabljali, zato da bomo zagotovili vključenost parlamentarnega odbora. Potem je tu še uredba o tehničnih ukrepih, o tem bomo razpravljali v naslednjih mesecih. Eh, to temo smo že predložili odboru in vaše mnenje bomo resno upoštevali. Ravno tako, tako velja podobno za uh, izvajanje naših politik. Veliko vprašanj se je nanašalo na mednarodno prisotnost Evropske unije. Strinjam se, eh, mednarodna prisotnost EU je bistvenega pomena in eh, strinjam se tudi s tem, da je Evropski parlament odigral ključno vlogo v pogajanjih za, za bilateralne sporazume v ribištvu nobenega dvoma ni, da vsi eh, dokumenti Evropske komisije ki bodo pripravljeni v času mojega službovanja, pridejo tudi k vam na mizo. Ravno tako vam bom na razpolago za razpravo pred in po sklenitvi vsakega mednarodnega sporazuma. Ravno tako eh, bomo sprejemali odločitve po načelu kolegijalnosti po eh, nov, novem okvirnem sporazumu. Veliko poslank in poslancev je omenjalo. No, prej sem rekla kolegi in kolegice, to zato, ker mislim, da sem še vedno poslanka, ampak mislim, da pa nisem več. Kakorkoli že je veliko poslank in poslancev, je e, govorilo tudi o decentralizaciji odločanja in regionalizaciji naše politike. E, ta tema je občutljiva in težka zato, ker želimo spoštovati pogodbo, ravno tako pa želimo lokalnim skupnostim dati določeni manevrski prostor. Zato bomo z parlamentarnim odborom in pa, delali eh, v tesnem sodelovanju. Za zaključek, gospa predsedojoča, odboru za ribištvo se še enkrat zahvaljujem. Zagotavljam vam, točno vem, kakšne so moje odgovornosti. Če me boste podprli, no, ampak naj se popravim, zavedam se, da. Eh, Eh, komisar za ribištvo mora sprejemati odločitve, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi. To bom spoštovala. Moje odločitve bodo vplivale na življenje milijonov ljudi in naredila bom vse, kar je v moji moči, da bodo učinki teh odločitev čim boljši. Ravno tako se bom trudila za tesno sodelovanje, zato da bi ribištvo imelo trajnostno prihodnost. Ta naš Eh, noč, eh, novi otročiček. Eh, integrirana pomorska politika mora odrasti in se razvijati. Tudi z drugimi komisarji bomo morali sodelovati za to in na ta način bo EU zagotovila, da ima svojo lastno pomorsko politiko. Rojena sem na Kreti, minojci so bili prvi na svetu, ki so med prvimi na svetu, ki so začeli ribariti. In vse, kar bom naredila, mi bo v čast. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali, vsem uradnikom, tolmačem. Zahvaljujem se tudi naši kandidatki, ki je v teh treh urah odgovorila na naše vprašanje. S tem je seja zaključena. Thank you.